Bon après-midi, collègues. Bon après-midi, monsieur Piebalks. Et soyez le bienvenu. Dobar dan, dragi kolegi. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospod Pilbaks. Vsem najprej naj zaželim srečno novo leto, leto 2010. Vsi vemo, zakaj imamo ta sestanek, namreč, da gospod Pibalks poda svojo predstavitev, da bi lahko ocenili njegove zmožnosti, kompetence kot kandidata za komisar za razvoj. To je portfel, ki mu ga je dodelil predsednik komisije, gospod Baroso. Naj vas spomnim, da v skladu z navodili glede potrditve komisije in uh, števil, število poslovnika številka 17, parlament posluša predstavitve kandidatov za komisarje, na podlagi njihove splošne kompetence, evropskega angažmaja in neodvisne, njihove neodvisnosti. Prav tako pa ocenjujemo poznavanje portfelja in tudi zmožnost komuniciranja. Naj vas, povem, da, naj vas spomnim, da je kandidat za komisarja pisno odgovoril na vaše vprašanja. Te odgovore ste prejeli in jih najdete tudi v svojih mapah. Preden se lotimo dela, pa naj vas najkrat kratko spomnil na način, kako smo organizirali to predstavitev. Najprej bomo začeli s kratkimi izjavami političnih skupin glede njihovih prioritet na področju razvoja in sodelovanja. Potem bo kandidat za komisarja dal svojo uvodno izjavo, ki naj ne bi presegla 10 minut. Potem pa bo tej uvodni izjavi sledilo 2 uri in 45 minut vprašanj, kjer bomo najprej začeli s predstavniki političnih skupin. Ta razprava potekala v obliki načela ping-pong, vprašanje bodo zastavljena 3,5 minut, največ. 45 sekund bo na voljo za vprašanje, potem minuto in 45 sekund za odgovor komisarja in 30 sekund potem za dopolnilno vprašanje in potem za naknadno 30 minut, naknadnih 30 minut za, za končni odgovor. Kandidat za komisarja bo tako lahko imel tudi priložnost, da odgovori tudi na dodatna vprašanja, vendar se morajo ta navezovati seveda na portfel komisarja, ne na druge vprašanja. Kot predsednica si pridržujem pravico, da ne dovolim vprašanj, ki ne bi spoštovali teh meril. Prav tako bomo imeli dve kratki obdobi za sekcijo vprašanj po načelu Catch the Eye kjer bomo najprej obravnavali vprašanje oziroma teme, ki so jih obravnavali koordinatori kot pomembna. Potem pa bodo imeli ti kandidati 15-20 sekund za zastavitev vprašanja in eh, prosila bom kandidata za komisarja, da bi tudi v svojih odgovorih bil zelo natančen in kratek. Razdelitev časa za govor bo dala prednost polnopravnim članom odbora za razvoj. Prav tako smo namenili nekaj časa za to, da bi se kandidat za komisarja odzval tistim članom, ki bi menili, da njih, odgovor na njihova vprašanja ni bil zadosten. Politične skupine mi bodo povedali, katera so tista vprašanja. Tukaj bi pozdravila tudi člane odbora za znanje zadeve, za trgovino, delegacijo eh, skupne skupščine AKP-EU in delegacijo za odnose s pan-afriškim parlamentom. Po vsej eh, te razpravi pa bom pozvala kandidata za komisarja, da poda zaključno izjavo, če bi to želel. Ta razprava se tolmači vse uradne jezike, to pomeni, da bodo vsi lahko govorili v svojem maternem jeziku, vendar pa vas prosim, da upoštevate dejstvo, da se vaši govori tolmačijo in vas prosim, da zatorej ne govorite prehitro. Ta razprava se prenaša tudi po spletni strani parlamenta in video posnetek te predstavitve bo prav tako objavljen na tej spletni strani. Poleg tega ta izmenjava mnen bo tudi eh, zapisana, zapisnik bo dan na razpolago, čim bo mogoče. Zdaj pa lahko začnemo s samo predstavitvijo, najprej s predstavitvami političnih skupin. Najprej dajem minuto in pol Gejo Mičlu. Najlepša hvala, gospa predsednica imam le kratko predstavitev. Dobrodošli in dobr dan, gospod Pilbalks. Najprej pove, naj povem, da sem bil presenečen, da v vašem odgovoru niste omenili DCA, ki je določila um, cilje za izobraževanje, za zdrave in tudi za pregled. Skrbi me, da tega niste vključili v vaš odgovor in prosim bi vas za pojasnilo. Kot drugo, menim, da je resnično pomembno, da se Evropska unija naveže na državljane. Kje so državljani, državljani pot, eh, se odrežujo rok koncertov in takšnih dogodkov in tudi vodstvo, ki jih dobijo ljudje v zasebnem sektorju, je zelo dobrodošlo sedaj pa moramo tukaj prevzeti vodilno vlogo. Vemo, da vsako leto umre 11 milijonov otrok po svetu. Prosim vas, prevzamite vodilno vlogo pri tej temi. Evropska unija je glavna donatorica na svetu. Kot tretje, naj povem, da se mi zdi, da je zelo pomembno in tudi naša politična stranka LSE pravi, da mora razvojna politika izhajati iz dostojanstva človeka. Naj torej dostojanstvo postane središče te politike. In zadnja stvar, vaša politika, ki ima tukaj veliko eh, podpore glede lastništva zemlišč, to je način, kako lahko ljudje, ljudem olajšamo revščino in jim pomagamo tako, da jim sežemo v roko. Hvala. Monsieur Berman, vous avez la parole. Gospod Berman ima besedo. Gospod Pibalks, za skupino SND je razvojno sodelovanje vedno nekaj bistvenega. Naša odgovornost v blagostajnišči Evropski uniji do manj bogatih držav, se zavedamo, da moramo olajšati revščino in tukaj ne gre le za to, da bi zmanjšali smrtnost otrok, gre tudi za to, da jim otremo pot do trajnostnega razvoja, tako za ne kot za nas. Zato se mi veselimo, da bo kandidat za komisarja za razvoj vložil vso svojo energijo v napore, da bi dosegal cilj nič cela sedem odstotkov BDP za nove mikrofinančne načine zagotavljanja uspešne pomoči in za ustrezno razdelitev pristojnosti in nalog. Tukaj moramo imeti kohezijo, neko koherentnost. To ne gre le za neke um, rutinske želje, za seznam nekih naključnih želja. Naprimer, ko govorimo o Kolumbiji, če bi zagotovili pomoč Kolumbiji, bi s tem nagradili slabo ravnanje, dokler Svetovna trgovinska organizacija ne bi rekla, da je to spremljivo. Prav tako je treba izboljšati dostop do sodelovanja. Vem, da imate nekaj izkušenj, ampak ali lahko poveste kaj več o povezavi tega portfelja z človekovimi pravicami? Ne vem, zakaj se na to niste bolj navezali. Görens, Gospod Görens, izvolite. Najlepša hvala. Balks bo sedaj pred, dobil predvsej težko nalogo in zauzemati se bo moral za človekove pravice, za varnost, za emancipacijo žensk. Zauzemati se moral za celoten spisek različnih politik. Pri tem pa bo lahko računal tudi na pomoč drugih komisarjev. Pomembno je, da se ne zanašate zgolj na nje, temveč da pravzaprav vi vodite boj proti revščini. Boj proti revščini ne smemo podrediti drugim politikam, kajti ima svoj cilj. Pred vami je zelo težka naloga. Težka bo zato, ker sedaj potekajo različne krize, gospodarska, bančna kriza, kriza v odnosih med narodi, podnebna kriza. Vse te krize so seveda medsebojno povezane. To pomeni, da boste morali pokazati avtoriteto, potrebovali boste partnerje, potrebovali boste nevladne organizacije, na vaši strani bo morala biti javnost. In zaključil bi s tem, da povem, da je vaša naloga, da obvladujete tveganje. In prosil bi vas in pozivam vas, da ustvarite trdno partnerstvo z odbori, te hiše, tega parlamenta, ki vas bodo lahko podpirali pri vašem delu. Sedaj pa gospa Sargentini za zelene. Gospod kandidat za komisarja, sedaj prišli ste v času, ko imamo večslojno krizo, finančno uh, krizo prehrane, podnebno krizo. Te so pretresle svet in uh, v veliki meri prizadele države v razvoju. Sedaj je čas, da preoblikujemo in spremenimo uh, politiko, tako da bi lahko okrepili trajnostni razvoj na jugu. Za zelene so ključne naloge, ki jih morate opraviti, to, da se borite proti davčnim oazem, nezakonitim um, finančnim takovom, da ustavite razgravljanje zemlje in da uh, po, ustrezno porazdelite delo. Ni vaša naloga le, da pazite na očinkovito porabo um, pomoči, temveč tudi, da zagotovite uresničevanje 208, 208. člena pogodbe, namreč, da s tem tudi lajšate revščine. Ali se vidite kot koordinator vaših kolegov na področju energetike, humanitarne pomoči, trgovine in tako naprej, kajti vi boste zastopali celotno komisijo na sestankih z komisarjem za zunanje zadeve kako boste zagotovili, da bo ta vaša kolega, gospa Ešenova in gospod De Gucht, obravnavala tudi teme, ki jih morate zastopati vi? Ali boste dejansko poskrbeli za to, da bodo evropski interesi prvi? Sedaj pa besedo dobi gospod Tenok iz ECR. Gospa predsednica, gospod kandidat eh, za komisarja, naša prioriteta je, da podprete politiko, politike, ki znižujejo revščine, pri tem pa zagotavljate čim večjo vrednost za davkloplačevalski denar. Seveda moramo spoštovati dostojanstvo vsake osebe v svetu v razvoju. Pomoč se mora osredotočiti na tiste uh, države, kjer lahko spremenimo čim več. Poskrbeti je treba, da se eh, pomoč uporablja koristno, ne pa da se uporablja za koruptivne namene. Uh, In ne nazadnje, naša skupina pomeni, da treba se v večji meri posvečati preprečevanju in reševanju konfliktov, kajti narod, ki uh, se bojuje, je ranljiv ne glede na to, koliko pomoči pri, uh, prejme, vse čas ostane ranljiv. Tukaj vidimo potrebo potem, da je pomoč ustrezno porazdeljena. EKR hoče zagotoviti, da bodo evropski eh, davkoplačevalci vedeli, da se bo ta pomoč sedaj bolj osredotočila na uspešnost, rezultate in cilje in da bo bolj pregledna, da bo revidirana in da bo odgovornost za nje večja tako v naših državah kot v državah prijevnicah. V zameno za tež, trdo prislužen denar je naša naloga, da denar evropskih davkoplačevalcev porabimo učinkovito in pametno. Uh, <clears throat> Besedo dobi gospa Zimmer iz uh, skupine GUE. Hvala lepa. Gospod Pibalks, od vas kot uh, levica v parlamentu pričakujemo, da boste sprejeli pomembne pobude in ukrepe za izvajanje razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015. V vaših odgovorih ste se na to le ohlapno navezali, omenili ste le, da vaš mandat se da sovpada z konferenco Združenih narodov, ki bo potekala tistega leta. Tukaj vidimo, da ima Evropska unija vodilno vlogo po svetu in zato pričakujemo, da bomo po Kopenhagnu upoštevali tudi boj proti podnebju in da ga bomo povezali z globalnim bojem proti revščini in globalni izključenosti. To je naša glavna točka. Potem, Eh, izhajamo tudi iz tega, da mora evropska razvojna politika imeti pomembno vrednost znotraj evropskih politik in od vas pričakujemo, da se boste tukaj tudi ustrezno odzvali. Poleg tega od vas pričakujemo, da boste od vseh držav članic eh, zagotovili, da bodo dejansko držale svoje obljube in da bodo eh, njihove Eh, njihovi strateški interesi podrejeni interesom Evropske unije. Od vas pričakujemo tudi, da ko boste kot komisar se odeležili eh, pogajan za nov sporazum iz Kotonuja in da se boste tam v veliki meri posvetili tudi to, da ta pomoč, da ta pomoč ni zagotovljena le strani javnih uh, organov. Sedaj pa gospa Sankler za EFD dober dan. Pogledala sem si vaš življenjepis in opazila sem, da je vaša karijera, da ste delali že kot komunistični stranki in sedaj ste v Evropski uniji. Skratka, delovali ste tako v nedemokratičnih kot tudi v demokratičnih ustanovah. Prav tako sem opazila, da podpirate jedrsko energijo ali lahko potrdite, da podpirate države članice in njihovo zmogljivost, da zagotavljajo svojo lastno energetsko, odprto, um, energetsko porabo. Strinjam se z gospodom Tenokom, ko gre za evropsko pomoč in njeno pravično razdelitev in za tudi uh, možnost, da to pomoč uporabijo tudi Evrop, evropske države in ne članice Evropske unije. prosila bi vas tudi, ali lahko pojasnite vlogo gospoda Linka v preteklosti, kajti mislim, da so tam bile določene težave. Morda bi se lahko navezali tudi na te teme. Hvala. Sedaj pa bo podal izjavo in odgovore na prvo vprašanje kandidat za komisarja. Dragi poslanci, člani, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da smem biti danes tukaj, da vam predstavim svoje cilje in uh, namene v vlogi kot um, kandidat za komisarja za razvoj. Ponosen in entuzijastičen sem ob ideji, da bom lahko morda vodil portfelj, ki mi je zaupan. Zavedam se, da so izzivi, ki jih danes vidimo pred sabo, številčnejši in težji kot kdajkoli prej. Zadnja globalna kriza je znova pokazala, v kako globaliziranem in medsebojno odvisnem svetu živimo. Tisti, ki menijo, da bi lahko ali pa da bi se morali ločiti od uh, vplivov revščine, ki uh, so prizadeli druge dele sveta, so na napačni poti. Naša pomoč državam v razvoju, v boju proti revščini in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja globalizacija, je odgovornost, ki jo moramo prevzeti. Hkrati pa je to tudi v našem interesu in to je najboljše urodje, ki ga imamo v rokah znotraj razvojne politike. Naslednjih petna, pet let bo bistveno obdobje v razvojni politiki Evropske unije. Oblikovanje položaja visoke predstavnice in službe za zunanje delovanje predstavlja veliko priložnost. S tem bodo delegacije Evropske unije dobile večji pomen po svetu in imele tudi resnično možnost, da zmanjšamo razdrobljenost, s katero izvajamo našo pomoč. Hkrati pa moramo biti jasni glede cilja naše razvojne politike in ta je lajšanje revščine v svetu prikrajšanih držav in regij. Izkoristiti moramo sinergijo in učinkovitosti, ki so lahko rezultat novih aranžmajev, ne da bi pri tem dopustili, da bi na razvojno politiko gledali zgolj kot na orodje za doseganje širših političnih ciljev Evropske unije. To ni pomembno le za Evropsko unijo, temveč tudi za naše partnerje v državah v razvoju. Bistveno je, da ohranimo svojo verodostojnost To je jasno izrazil že predsednik Barozo v svojem pismu o imenovanju, ki mi ga je poslal, v katerem je zapisal, da je odločen, da bo Evropska unija ohranila vlogo podpornika razvijajočega se sveta. Naslednjih pet let bo bistvenih tudi zaradi tega, ker se moramo spopasti z izzivom, da ohranjamo zagon po svetu um, in da povečamo razvojno pomoč, uh, ob tem, ko se soočamo s krizami na številnih frontah. Osredotočiti se moramo na boljšo pomoč, na več pomoči in na hitrejšo pomoč. Dovolite, da sedaj omenim nekatere glavne prioritete, ki jih bom eh, imel pred očmi, če me boste potrdili. Kot prvo, uspeh razvojnih ciljev tisočletja. Le pet let, če imamo, da dosežemo te bistvene cilje pred pregledom razvojnih ciljev tisočletja leta 2015 pri tem moramo uspeti. Vem, da bo to težko, vendar pa uh, so ti cilji resnična obljuba, ne le ohlapne želje. Trenutni položaj ne omogoča samo zadostnosti ali samo zadovoljnosti, prav nasprotno. Nekaj napredka je mogoče opaziti v Aziji, Latinski Ameriki, na Karibih in v nekaterih afriških državah, vendar pa podsaharska Afrika daleč zaostaja. Nakopičeni učinki nedavnih kriz krizo s prehrane, energetske krize, gospodarske in finančne krize, pravzaprav celo ogrožajo pridobitve, ki smo jih dosegli doslej. Zato bo moja druga ključna prioriteta to, da izpolnimo obljube, ki smo jih dali. Nekatere države članice znižujejo uradno razvojno pomoč um, zaradi finančne krize. Vem, da so nacionalni proračuni resnično obremenjeni. Toda, če ne bomo držali naše obljube glede razvojne pomoči, kako lahko pričakujemo, da bodo države v razvoju resno jemale partnerstvo? Če me boste potrdili kot komisarja za, za razvoj, bom storil vse v svoji moči, da bi pozval države članice, da držijo obljube, ki so jih dale. To je v našem osnovnem interesu. Brez obotavljanja bom jasno povedal, katere so tiste države članice, ki svojih zavez ne izpolnjujejo. Moja tretja ključna prioriteta zadeva učinkovitost pomoči. Trdo bom delal, da bi zagotovil, da bo na, do naši programi za razvojno sodelovanje se odzvali na resnične situacije, s katerimi se naši partneri soočajo na terenu. Prav tako pomembno je, da je evropsko soglase o razvoju sprožilo premik od 28 donatorjev, torej 27 držav članic in komisije, ki so običajno zasledovale prikrivajoče se politike pomoči k resnično evropskemu pristopu in premik od odnosa donator-prijemnik k resničnim partnerstvom. Prav tako bomo še naprej delali z mednarodnimi organizacijami, če imajo dejansko jasno dodano vrednost in so razpoznavne evropskim davkoplačevalcem. Vendar pa je treba storiti veliko več, če želimo doseči naše cilje. Nedavne študije so pokazale, da bi, eh, pomoč, da bi lahko zagotovili 9 milijard evrov skupne mednarodne pomoči, če bi bili bolj učinkoviti tukaj gre za našo verodostojnost in odgovornost do naših državljanov, kot tudi do naših partnerjev v razvijajočem se svetu. Četrtič. Učinkovitost pomoči je prav tako pomembna tema za naše partnerje. Pomoči ni smiselno zagotavljati, če potem vidimo, da država prodaja naravne vire, ki naj bi služili prihodnim generacijam, namesto da bi razvijala naravni naravno bogatstvo na uravnotežen način, ki bi vodil k industrijam razvoju in novim delovnim mestom. Prizadevanje za službe in rast je tako pomembno za države v razvoju, kot je za Evropsko unijo. Če me boste potrdili, bo ena od tem, na katero se bom osredotočil v naslednjem mandatu, to, da bom zagotovil, da katerokoli pomoč že zagotovimo, da se ta uporabi na tak način, ki bo zagotavljal dolgoročni gospodarski razvoj. Peta ključna prioriteta zadeva koherentnost razvojnih politik. Trdo bom delal, da bi zagotovil, da vse evropske politike vsebujejo razvojno komponento, pa naj gre za trgovino, kmetijstvo, ribištvo ali katerokoli drugo. Zavedam se, da to ne bo vedno preprosto, vendar računate lahko na mojo odločenost. Šestič. Odločen sem, da bodo evropski državljani ponosni na to, kar počnemo z razvojno pomočjo. Zagotavljamo okoli 60 odstotkov globalne uradne razvojne pomoči, proizvajamo pa le okoli 22 odstotkov svetovnega BDP vendar pa moramo biti ponosni tudi na način, na katerega to moč, pomoč zagotavljamo. Naša razvojna politika izhaja iz evropskih vrednot, kot so solidarnost, demokracija, spoštovanje fundamentalnih temelj eh, človekovih pravic, pravice do izobraževanja, pravice do zdravstva. Naše razvojne pomoči ne usmerjamo v to, da bi dosegali obramne ali trgovinske cilje ali pa da bi izkoriščali oskrbo surovinami. Razvojno pomoč zagotavljamo zato, da bi zmanjšali revščino in pomagali najrevnejšim na svetu. V tem je naša resnična moč. Poleg tega se bom naprej tudi osredotočal na dejstvo, da je spoštovanje temeljnih človekovih pravic, še posebej pravic žensk, sestavni del evropske politike razvojne pomoči. Poskrbi, Poskrbeti moramo za to, da bo naša pomoč dejansko učinkovita in bo vodila do zmanjšanja revščine, ne do upravljanja revščine. Nobena država se ne more iztrgati primežu revščine, če se odpove učinkovitemu prispevku polovice svojega prebivalstva. Gospe in gospodje, nimam časa, da bi uh, obravnava vse teme, ki bi jih želel. Ta spisek seveda ni izčrpen. Upam, da bom lahko omenil nadaljne prioritete, kot so podnebne spremembe, potreba, da zagotovimo uh, pomoč državam v razvoju, ki bo pomešč, dopolnjevala in ne nadomeščala razvojno pomoč. Prav tako bi želel omeniti koristi sodelovanja za civilno družbo, če omenim le nekaj tem. Upam pa, da sem s temi kratkimi komentarji ojasnil, orisal svojo odločenost, da bom spoštoval vrednote, na katerih je Evropska unija razvila svoj cilj, da zmanjša globalno revščino. Končal bi tako, da izrečem svoj, svojo prepričanost, kako pomembno je, da sodelujemo parlament in komisija. Tukaj računam na vašo pomoč in računam tudi na. Um, dejansko strokovno znanje vaših odborov. Bil, In uh, če povem še to, da prihajam iz države članice, ki se nahaja v zgodni fazi in le, se šele uči, kako je treba razdeljevati razvojno pomoč. Vendar tudi kot komisar za energijo ste lahko videli, ničesar nimam skrivati. Vedno sem menil, da veste vse o meni, dejansko nimam nobenih okosti v svoji omari, tako da se lahko dejansko zanesete name. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zdaj pa sledi prvi krok postopka Catch the Eye in vprašanja se lahko nanašajo samo na financiranje razvojne pomoči v državah v razvoju. Pet minut časa je predvidenega. Desir, Arlem, Gospod Harlem Dezir ima besedo. Ja, merci, madame la présidente, merci, monsieur le, le... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala. Eh, gospod Pibarg, za eh, vašo uvodno izjavo in tudi za eh, osebno noto, ki ste jo dodali na koncu in mislim, da je bilo to um, pomembno uh, kot odziv na neupravičene napade na vas. Uh, sicer pa se mi zdi pomembno to, kar ste na koncu povedali, namreč, da je potrebna pomoč državam uh, Eh, ki se odzivajo na podnebne spremembe, vendar pa da s tem eh, ne smemo zmanjšati pomoči namenjenih drugim področjem. Veliko je ljudi v tem parlamentu, ki podpirajo nove eh, mehanizme financiranja, še posebej nove davke. Gospa Argentini, kar zadeva financiranje podnebnih sprememb, kakšni, kakšna je Eh, vaše stališče glede načela dodatnosti in kako boste zagotovili, da bo tudi denar Evropske unije na tem področju posem nov in dodaten in da ne bo šel na račun že obstoječih ciljev uradne razvojne pomoči. Eh, Gospod kandidat, imate besedo. Najlepša hvala za ti vprašanje zavedam se, da eh, je naš cilj, da bi uresničili ni celih 7 odstotka BDP za razvojno pomoč do leta 2015 in prizadevamo si, da bi to uresničili. In vse zaveze glede podnebnih sprememb so bile sprejete kasneje in zato jih moramo obravnavati kot dodatne, eh, dodatna sredstva. Seveda so podnebne spremembe in revščina povezane, vendar pa to ni neposredna povezava, kar pa zadeva Tobinov davek, ga podpiram. Eh, vsekakor pa sem eh, za to, da eh, obravnavamo financiranje podnebnih sprememb oziroma boj proti podnebnim spremembam kot do, dodatna sredstva in če ne bomo spoštovali tega načela, bomo. Eh, prelomili obljube, ki smo jih dali v letu 2005. Najlepša hvala, gospa Holima, besedo. Najlepša hvala. Eh, zelo mi je všeč, da ste potrdili, da bo denar eh, za boj proti podnebnim spremembam dodaten denar, ampak ali mislite, da so ocene komisije točne? Ali ni morda tako, da bi države v razvoju potrebovali več denarja, glede na to, da smo v Evropi ugotovili, da moramo zagotoviti vnaprejšnje financiranje za večjo energetsko učinkovitost? Gospod Gerenc ima besedo. Najlepša hvala. Vračam se na vprašanje financiranja boja proti podnebnim spremembam mislim, da je konferenca v Kopenhavnu bila pomembna priložnost in eh, kar nekaj stališč obstaja v Evropski uniji. Enega smo slišali od gospoda Harlema Dezira, potem pa so tudi posebno nasprotna stališča, ki jih slišamo od nekaterih držav članic. Mislim, da moramo zaključiti s to kakofonijo in eh, zanima me vaš uh, odgovor. Naslednja govornica. Ja, strinjam se, da bi morala biti sredstva dodatna, ampak nekatere države že pravijo, da bodo ta sredstva prišla iz proračuna za razvojno pomoč. In kaj lahko naredimo, da to preprečimo? Gospod kandidat, imate besedo. Gospa Ho. Um, Mislim, da moramo eh, držati obljubo, da se bomo borili proti podnebnim spremembam. Seveda je potrebnega eh, veliko dodatnega denarja, ampak za eh, sredstva imamo predvidena za naslednja tri leta in to so ambiciozne obljube in kar nekaj truda bo potrebnega, da bomo to uresničili. Kar pa zdaj v obdobje do leta 2020 tukaj gre za veliko količino sredstev, govoriti pa moramo tudi o konkretnih projektih in eh, poskrbeti moramo za to, da bo denar dejansko eh, namensko porabljen. Potem pa vprašanje gospoda Gönensa. Mislim, da smo se zelo dobro pripravili na Köbenhavnski vrh in naša eh, stališča so bila vedno usklajena, še vedno so. Uh, Seveda sem nekoliko razočaran nad rezultati konference, ampak mislim, da smo prav v pripravah pokazali, kako močni smo lahko in da moramo ustrajati pri teh stališčih. Še naprej se moramo pripravljati na tak način, kot smo se pripravljali na konferenco v Copenhagenu in narediti vse, kar je v naši moči, da bi dosegli dogovor na področju boja proti podnebnim spremembam. Eh, potem naslednje vprašanje jasno je, da predsedniki vlad in držav eh, so decembra potrdili, da bodo držali svoje obljube, da se bodo držali svojih zavez. Nikdar ni bilo rečeno, da bi denar za podnebne spremembe prišel iz denarja za razvojne pomoči. In eh, zato res mislim, da moramo poskrbeti, da bodo države članice uresničile svoje obljube in obljubile so, da gre tukaj za dve povsem ločeni področji, da imamo razvojno pomoč in pa preostala sredstva. Eh, se opravičujem, ker vas prekinjam, pravi predsedujoč, ampak nadaljevati moramo. In v naslednjem krogu najprej dobi besedo gospod Kasmarek za 45 sekund. Gospa Eh, predsednica, gospod kandidat, imamo vprašanje v zvezi z instrumentom za razvojno sodelovanje. Trenutna institucionalna reforma, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba, nam daje priložnost, da vzpostavimo zelo enostaven sistem porabljanja in namenjanja eh, sredstev za razvojno pomoč. Vendar ali ne vidite eh, tukaj določenega tveganja, da bo to padlo pod. Uh, v pristojnosti službe za zunanje politično delovanje in da bo tukaj prišlo do nekakšnega podvajanja. E, se vam e, ne zdi, da bi lahko prišlo do tega, da bi imeli različno obravnavo za iste države in če obstaja tako tveganje, kako se bomo usklajevali za to, da bodo vsi e, deležni enake obravnave? Gospod kandidat, imate besedo. Uh, mislim, da vzpostavitev položaja visoke predstavnice in eh, službe za zunanje politično delovanje daje Evropski uniji možnost, da govori z jasnim glasom. In mislim, da tudi pogodba eh, postavlja razvojno pomoč v pristojnost Evropske unije. In sam kot komisar bom odgovoren za načrtovanje politik, ne glede na to, eh, katera služba bo potem te politike izvajala. Jaz bom eh, spremljal tudi eh, presoje vplivov na vseh področjih in to pomeni, da bodo splošne smernice, da bo eh, horizontalna politika vedno prihajala z moje strani. Ehm, kar pa zadeva razvojni sklad, ki še vedno ni vključen v proračun, tudi to bo še vedno pod mojim eh, nadzorom in mislim, da bom eh, imel vse urodje v svojih rokah za to, da bom zagovarjal eh, razvojne cilje. Marsika je še vedno potrebno izboljšati, ampak razvojna politika mora ostati ena od eh, osrednjih politik Evropske unije in seveda bo tudi parlament namenil veliko pozornosti temu, da uh, se ne bodo pojavljala nepotrebna vprašanja o tem, ali je Evropska unija tem ciljem dejansko predana. Imate pod vprašanje? Ne? Mr. Peebles, poverty of... Gospod Pibalks, revščina pogosto izhaja iz eh, grobih kršitev pravic ljudi in pogosto si države zatiskajo oči pred tovrstnimi kršitvami zaradi svojih interesov. Kakšno je vaše stališče glede pogojevanja pomoči? Uh, Eh, če vzamemo za primer Eritrejo, ali boste izvajali pritisk na Eritrejo in eh, ustavili eh, na pomoč tej državi, dokler ne izboljša položaja na področju človekovih pravic? Well, Imate besedo. Uh, Mislim, da smo uh, eh, se v preteklosti v Evropski uniji naredili marsikaj. Zdaj imamo v sporazumu iz Kotonoja dva člena, ki specifično govorita o tem vprašanju. Osmi člen o političnem posvetovanju in 96. člen o uh, tem, kaj se zgodi, če pride do kršitev človekovih pravic. Torej, pomoč lahko ustavimo. Ampak, kar zadeva pogojevanje pomoči, uh, mislim, da uh, bi bilo to uh, kontraproduktivno, ker imamo obstoječo arhitekturo. Uh, potrebno je, da se spustimo v politično posvetovanje. Seveda moramo jasno povedati, kaj pričakujemo od določene države in Če je država pripravljena sprejeti naše pogoje, mora pač s tem sprejeti tudi to, da bo dobila pomoč samo, če bo eh, stvari izvajala tako, kot je predvideno. Potem pa kar zadeva 96. člen. Um, ne bi bilo pametno, če bi to neposredno povezovali, kajti gre za uh, suvereno državo in ne moremo ji postavljati pogojev. Uh, To ni eh, spošljiva obravnava, čeprav bo marsikdo rekel, da je to najbolj učinkovita obravnava. Ampak tisto, kar je najbolj učinkovito, ni vedno najboljši način, kako se stvari lotiti. Uh, poleg tega podpiramo tudi nevladne organizacije. Mislim, da je zelo pomemben stabr, da spodbujamo tudi nedržavne akterje in to mora biti del razvojne politike. Uh, torej, podpirati moramo nevladne organizacije, ki delajo v posameznih državah, Eh, hkrati pa moramo podpirati tudi lokalne nevladne organizacije, ki delujejo v teh državah. Glede eh, Eritreje smo zelo jasno povedali, kakšno je naše stališče glede človekovih pravic v tej državi in eh, to stališče bomo ponavljali, tudi torej tukaj nismo sramežljivi, ampak vendarle se ne zauzimam za neposredno pogojenost. Pod vprašanje. Ja, mi lahko daste primer države v razvoju, ki eh, po vašem mnenju eh, bi zaslužila nek eh, bolj grob, bolj robusten jezik strani Evropske unije. No, pravzaprav šele začenjam s svojim delom in na tej točki so zame vse države enake in zato bom vse države obravnaval na enak pravičen način, če bom potrjen. Ampak zelo jasno je, da se osredotočam na države, s katerimi eh, ima eh, Evropska unija um, veliko pravka, naprimer Niger, tam je demokracija jasno ogrožena. E, šest držav obstaja, kjer smo že e, aktivirali 96. členi. Tukaj seveda um, so stvari, ki si zaslužijo več pozornosti in tudi kar zadeva Kongo, s tem se ukvarja tudi kolega de Gucht. Najlepša hvala. Gospod Kernic, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Revščina je pogosto povezana s konflikti, um, pravzaprav je pogosto posledica konfliktov. In glede na to, da ste komisar, ki bi se lahko neposredno zauzemal za preprečevanje konfliktov z boja proti revščini, me zanima, kako se boste tega lotili, za, uh, eh, zato da bi tukaj na tem področju dosegli rezultate. In ne vem, ali eh, to ne pomeni, da boste morali eh, biti tudi v hierarhiji nekako postavljeni više od, eh, naprimer, komisarja za trgovino. Ja, sem v veliki skušnjavi, da bi rekel ja, ampak mislim, da je tukaj ključna beseda partnerstvo. Partnerstvo s kolegi za trgovino, kmetijstvo, ribištvo. In eh, tu je tisti pravi odgovor, ki ga lahko eh, podam. Seveda je narobe, da eh, dajemo denar z eno roko in ga potem zopet jemljemo v okviru neke druge politike. Pot Torej, cilj vsake razvojne politike mora biti zmanjševanje odpravljanja revščine in tega se lahko lotiš samo na tak način, da si dosleden in da v isti cilj usmeriš vse različne politike. Uh, imamo konsens e, glede razvojne politike, ki je bil dosežen leta 2005 in to je bil pomemben dogodek, ampak zdaj se moramo premakniti naprej. Torej, doslednost Eh, politik na področju razvoja je tukaj zapovedana. In uh, marsikaj se je pravzaprav uh, začelo z letom 2005, marsikaj smo uh, storili na tem področju, marsikaj pa je potrebno tudi še narediti. Eh, sam bom tudi zastopal komisijo v svetu za zunanje zadeve in na ta način bo imel priložnost tudi eh, reči ali opozoriti, počakajte malo, to pa ni usklajeno z našimi razvojnimi cilji. Eh, Imemo tudi možnost vplivati na dialog z določenimi državami članicami. Seveda tudi preko dialoga z ministri za razvoj posameznih držav. Pod vprašanje. Ja, eh, na, eh, ko gre za konflikte, eh, naprimer v Sudanu, kaj lahko naredimo bolje, kot smo naredili v Darfurju ali v Ruandi, kjer se res nismo najbolje odrezali. Naprimer v Južnem Sudanu je umrlo veliko ljudi kot posledica tega konflikta. Gospod kandidat, imate besedo. Ja, Eh, tako komisija kot države članice namenjajo kar nekaj pomoči tej regiji in največ, kar lahko naredimo eh, za pomoč tej državi, je, da, da tesno sodelujemo z druženimi narodi, kajti gre za globalni konflikt. Eh, ravno tako pa moramo vsi delovati skupaj, evropejci, kitajci, ZDA. Seveda pa je tukaj pomembna tudi koordinacija organizacije združenih narodov. Gospa Levin. Najlepša hvala, gospod Pibalks. Govorili ste o doslednosti na različnih področjih in omenili ste ribolov. Obstaja ribolovni, sporazum, obstaja ribolovni sporazumi s tretjimi državami in eh, pravzaprav ti sporazumi pomenijo kar velik, veliko količino denarja. Um, vseeno pa v nekaterih primerjih prihaja do pretiranega ribolova in eh, v takih primerjih se posamezne države zelo težko borijo za svoje interese. Zanima me, kakšno je vaše stališče do teh sporazumov in kakšen bo vaš pristop do ribiške politike. Ali boste izvajali kakšen nadzor in ali boste poskrbeli za to, da bodo morebitni novi sporazumi ali spremenjeni sporazumi v skladu z razvojnimi cilji. Eh, predsednica je prekinila govornico. Gospod kandidat, eh, imate besedo za odgovor. Hvala. Mislim, da eh, smo izboljšali stvari tudi, kar zadeva ribiške sporazume. Mislim, da zdaj v okviru teh novih sporazumov pod, nudimo tudi podporo ribištvu v sami državi. Uh, in eh, osredotočamo se predvsem na uh, ribolov za zagotavljanje hrane pa sami državi, pa tudi za uh, trgovino, torej za izvoz. In uh, bistvo teh sporazumov je, da uh, države razvijajo ustrezne zmogljivosti uh, za to, da uh, prehranijo svoje ljudi. In na nikakršen način ne poskušamo državam oduzeti eh, tistih rib, ki jih ljudje lahko polovijo sami. In eh, ključno je, da lahko države računajo na ribolov kot na uh, vzdržen vir dohodka. Vemo, da bo v prihodnjih letih morala slediti reforma pod, na področju ribištva in kot komisar za razvoj bom nedvomno spremljal razvoj dogodkov in poskrbel za to, da to delo ne bo ogrožalo našega dela na področju razvoja. Uh, Vem, da ni vse popolno v izvajanju teh eh, sporozumov in eh, namenjal bom svojo pozornost tudi temu. In pripričan sem, da je dejansko naloga komisarja za razvoj, da opozori na to, eh, kje prihaja do težav. Gospa Levin ima možnost za pod vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsednica, eh, govorili ste o pogojenosti. Kaj pa države, eh, kjer eh, ima Evropska unija sporazume, naprimer Gvineja, Bissau, Mauretanija in tako dalje, cela vrsta držav, kjer je prišlo do državnih udarov in podobnih dogodkov. Ne vem, ali obstaja kakšni kriteriji glede tega, s katerimi državami bo Evropska unija sprejemala ribiške sporazume. Gospod Pibalks. Uh, prvič sem imel pravka s tem, ko sem bil z Louisom Mišeljem na obisku v Afriki in Louis Mišel je. Uh, Bil zelo pozoren na to, da so bili eh, ribolovni sporazumi sprejeti v okviru širšega političnega konteksta in eh, takrat sem videl, da je to dejansko Eh, mogoče in da ta področja nikoli niso posem ločena med seboj. 45 sekund. Eh, gospa predsednica, gospod kandidat, eh, govoril bom o Kitajski, to torej je država, za katero pogojenost nedvomno ne velja, kar zdaj človekove pravice in demokracijo. Imajo veliko sredstev za podporo svojemu razvoju, uspeli so organizirati Eh, olimpijske igre, ki so stale ogromno denarja in eh, tudi sama država nudi pomoč drugim državam, vseeno pa je še vedno prejemnica evropske pomoči. In zanima me, kakšna bo vaša politika do velike države, kot je Kitajska, kar zadeva pomoč, ki jo Evropska unija namenja. Ali bo šlo v prihodnje za kriterij eh, torej skupnega BDP ali BDP na prebivalca, kot eh, se je dogajalo naprimer tudi pri vprašanju Indije? Izvolite, gospod komisar. Najlepša hvala. Zelo me veseli, da je veliko Kitajcev uspelo iziti iz revščine in lahko jim samo čestitam za ta dosežek. Istočasno pa je eh, še vedno veliko dela v Kitajski, kjer so ljudje zelo revni in obstajajo programi, ki se poskušajo lotiti teh eh, problemov. Eh, torej, to poskušamo izvesti z instrumentom za razvojno sodelovanje in eh, seveda bomo v prihodnje tudi razmišljali o tem, ali je to eh, potrebno in kako se tega lotiti. Jasno pa je, da je moja politika taka, da se osredotočamo na najmanj razvite države in da se moramo osredotočiti na tiste države, katerih potrebe so največje, kajti le na tak način dejansko lahko zagotovimo realno dodano vrednost. Tak je torej moj odgovor na vaše vprašanje pod vprašanje, gospod Tanek. Uh, eh, ja, eh, zanima me tudi nekaj, na kar je bilo že eh, nakazano, kar zadeva uh, hierarhijo v uh, novi službi za zonanje politično s, uh, delovanje. Uh, domnevam, da uh, bodo v lokalnih uh, pisarnah stvari v rokah. Uh, Kom, torej, ambasadorja, ki bo vredno odgovarjal baronici Eštenovi. Ampak. Eh, kako mislite, da boste vi uresničevali svoje naloge, če bo Eštonova tista, ki bo narekovala prednostne naloge? Uh, hvala. V vodje misij Evropske unije so podrejeni eh, generalnemu direktoratu Relex, vendar pa določen eh, del, ki dela na področju razvoja, je podrejen tudi generalnemu direktoratu za razvoj. Torej, to v določeni miri že obstaja. In, eh, Mislim, da gre tukaj predvsem za eh, skupno, ekipno delo, ampak naj vam dam uh, praktičen primer. 96. člen uh, Eh, glede tega bom sam podajal predloge eh, komisiji v sodelovanju z eh, gospod Eštonovo. Torej, kar zadeva na splošno arhitekturo, je tukaj prva pristojna kolegica Eštonova, ampak veliko vprašanj je tukaj, ki se bodo reševala v dogovoru ampak um, mislim, da si lahko tukaj obetamo zelo plodno partnerstvo in nobenega dvoma nimam, da eh, to delo ne bi potekalo kar najbolje in eh, mislim, da ni strahu, da bi to šlo na račun razvojnih ciljev. Najlepša hvala, besedo ima gospa Cimer. Gospod Pibalks, kar zadeva vaš, od, vaš odnos do držav v razvoju. Eh, Evropska unija ostraja pri liberalizaciji javnih storitev in infrastrukture in zato vam zastavljam vprašanje, ki sem ga že pred petimi leti zastavila vašemu predhodniku. Kakšno je vaše stališče glede pritiska na storitve in eh, med drugim gre tukaj tudi za dostop do eh, pitne vode in eh, sicer me zanima, ali to ni v nasprotju z našimi cilji. Vaš predhodnik je dejal, da eh, določena področja tukaj ne bi smela biti podvržena tržnemu pritisku. Ali se strinjate? Torej, eh, ni naš cilj, da bi privatizirali javna podjetja, ki zagotavljajo dostop do pitne vode. Eh, seveda tukaj ne moremo ustrajati pri liberalizaciji. Eh, je pa to seveda možno, včasih je to zelo koristno, ampak naš interes je, da je na voljo dovolj vode, da je voda čista in to je cilj naše razvojne politike. Eh, ne želimo narekovati, kakšna naj bo politika, ustrezen mora biti samo rezultat in To je naš cilj, kar zadeva oskrbo z temeljnimi javnimi dobrinami. To je naš cilj in ničesa, nikoli si nismo stvari drugače predstavljali. Ne gre za li, cilj liberalizacije kot take. In, eh, Vsi naši programi so nastali v eh, dialogu med državami prijemnicami in eh, Evropsko komisijo oziroma državami članicami Evropske unije. Äh, Ali se zavedate, da tako uh, sporazumi s Kotonija kot tudi um, razvojni mandat Evropske investicijske banke ustraja pri tem cilju liberalizacija javnih storitev in infrastrukture? Kako nameravate torej spremeniti te uh, pogodbene podlage, če mislite, da to ni ustrezen izraz interesov Evropske unije. Gospod kandidat, kar zadeva um, sporazume o gospodarskem partnerstvu, je naš eh, glavni cilj eh, dobra oskrba in eh, okrepitev sodelovanja. Eh, Eh, večina držav v Afriki je zelo izoliranih in samo z regionalnim sodelovanjem lahko spostavijo večji gospodarski prostor. Ni pa v spredju liberalizacija. Pripričani smo, uh, da so afriške države sposobne eh, izvajati tudi veliko trgovine, ampak eh, ne izvajamo nobenega pritiska na te države in tega tudi ne nameravamo, kar pa zdaj v sporazumi s Kotonuja eh, poznate podlago in tudi revizija tega sporazuma je pravzaprav samo odziv na spremembe v svetu. In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 Prosta trgovina je zelo pomembna in zaradi tega bi rad eh, slišal, kaj vi menite o tem, kakšna naj bi bila evropska strategija na tem področju. Ali bomo nadaljevali z eh, večstranskim pristopom, ki ga imamo danes, ali pa bomo nadaljevali na bolj dvostranski osnovi? Tukaj mislim recimo na sodelovanje z Afriko, ali želite trgovino jug z jugom v nasprotju z povdarkom na trgovini sever-jug. Gospod Piberg, beseda je vaša. Jasno je, da nobena država sama ne more napredovati. To se še nikoli ni zgodilo. Če so države izolirane, in skušajo zadostiti lastnim potrebam, nikoli niso uspešne. Mislim, da morajo vse države sodelovati v mednarodni trgovini. Imamo izkušnje z sodelovanjem z državami v razvoju. V nekaterih primerjih je bilo to sodelovanje bolj uspešno, v drugih manj. Oglejmo si samo države v okviru razvojnega sodelovanja. 60 odstotkov izvoznih dobrin obsega nafta in naftni proizvodi. Torej, moramo okrepiti trgovinske sposobnosti teh držav. Radi bi opogumili te države, da sodelujejo, da ustvarijo lasten trg, tako da bodo lahko konkurenčne tudi med seboj. Potrebno je namreč torej razviti trgovinski potencial. Želimo okrepiti sposobnosti držav za trgovanje, kajti na ta način bodo države lahko ustvarile blaginjo. To smo lahko videli na primeru Kitajske ali pa Indije. To nikakor ni lahko, vendar pa tem državam ne želimo ničesar usiljevati. Želimo jih počasi odpreti in jih spodbuditi, da bodo sodelovali v mednarodni trgovini. S tem moramo nadaljevati. Eh, kar zadeva sporazum o gospodarskem partnerstvu, ta je zelo uspešen, eh, kar zadeva Karibe. Nikakor pa ta postopek ni lahek. Vsekakor bomo zatem nadaljevali tudi na drugih področjih. Če pa bo prišlo do neuspeha, bomo temu parlamentu tudi poročal. Gospod Šmit. Jasno je, da večstranska pogajanja, kot recimo pogajanja iz Dohe, niso bila uspešna. Južna Koreja, Amerika, Merkosur in Kitajska pa delujejo na bilateralni ravni in sicer na različnih področjih, medtem ko Evropska unija misli, da se v svetu nič ne premika. Torej mislim, da je čas, da priznamo, da večstranski pristop ne deluje. Gospod Pibarks. Videli smo, kaj pomeni integracija v Evropski uniji. Ta je najpomembnejša. Mislim, da je naša pot sicer najtežja, je pa tudi najuspešnejša. Le z regionalnim sodelovanjem bomo lahko dosegli rezultate, ki jih želimo. Kajti, če bi sodelovali samo s posameznimi državami, je to tako, kot da bi si želeli le dele torte oziroma kose torte. Mi pa želimo celo torto lahko bi bilo sodelovati z eh, Kuwaitom posebej, z Saudsko Arabijo posebej, ampak potrebno je uspodbujati regionalno sodelovanje. Predsedujoča je prekinila kandidata. Sedaj pa imajo besedo samostojni poslanci. Gospod Pasku, Jemen za samostojne poslance. Nikogar ni tukaj, potem bomo nadaljevali. Začeli bomo z eh, odborom za zunanje zadeve, gospod Pasku. Ali lahko torej zastavim vprašanje, ki sem ga želel zastaviti? Jemen postaja rodovitno področje za ekstremizem. Torej so pomembni naši ukrepi, koliko razumem, bo konec januarja konferenca v Londonu. Ali boste sodelovali pri tej konferenci ali bo pri njej sodelovala le kolegica Ashton? Gospod kandidat, beseda je vaša. Jemen je dober primer ki kaže, da potrebujemo več sodelovanja v Evropski uniji. Nekatere države niso dobile veliko pomoči in Jemen je takšen primer iz različnih razlogov. Jemen smo zanemarjali in mislim, da bi se lahko odrezali veliko bolje v preteklosti. Vsekakor se bomo na to še naprej osredotočali, kar zadeva konferenco v Londonu te še oziroma svoje udeležbe še nisem načrtoval. Bil sem komisar že pet let in zato vem, kako pomembno je mnenje parlamenta in parlament bo odločil, ali lahko sprejmem povabila na kakšno konferenco. Dokler pa parlament ne bo sprejel odločitve, tega ne morem narediti, kajti ni gotovo, da bom tudi dobil to službo. Nimam drugih vprašanj, pravi gospod Pasko, sedaj pa prehajamo k odboru za zunanje zadeve, gospod Tarif. Ne, gre za odbor za mednarodno trgovino, gospod Arif, popravlja predsedojočo. Gospod kandidat za komisarja. Še enkrat se bom vrnil k financiranju trgovinske pomoči. Ali ste pripravljeni pripraviti natančno poročilo, vključno z številkami, kar zadeva trgovinsko pomoč in pa vpliv trgovinske pomoči na razvoj Oprostite, vaše vprašanje je zelo delikatno, zato bom odgovoril v angliščini. Trgovinska pomoč um, mi ni prav jasna, kajti že samo ime je zelo zapleteno. Gre za to, kot da bi šlo za zamenjavo pomoči z denarjem. Torej, ime je nekoliko zavajajoče. To je razmeroma nova politika podpiramo nacionalne programe in pa regionalne programe. Mislim, da bi bilo v tem trenutku preuranjeno govoriti o ločeni proračunski postavki. O tem se bo potrebno pogovarjati v odborih, kajti gre za zelo pomembno temo, s tem se vsekakor strinjam. Postopoma smo povečevali pomoč za te vrstne dejavnosti, trenutno Zagotavljamo približno eno milijardo, toliko zagotavljajo države članice, vendar pa se moramo odločiti, kako bi to pomoč izvajali naj, na najboljši možni način. Torej, nimam še končnega odgovora, je pa vsekakor to ena izmed tem, ki jo bomo zelo resno obravnavali. Mislim, da gre za dobro pobudo, vendar pa se moramo odločiti, kako kar najboljše nadaljevati z izvajanjem te pobude kako zagotoviti, da bodo te države res lahko sodelovali v mednarodni trgovini. To je moj cilj. Najlepša hvala. Imate pod vprašanje? V proračunu Evropske unije bi za to področje želeli posebno postavko. To parlament že nekaj časa zahteva. Ja, to razumem. Težko je razumeti, zakaj gre tukaj za poseben sklad, potreben je nadzor parlamenta. In če imamo sredstva za razvoj, lahko imamo samo en proračun sedaj, je ta proračun razdeljen na instrument za razvojno sodelovanje in tako naprej in razumem vaše stališče, razumem stališče odbora. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mičel. Najlepša hvala. Gospa predsednica, gospod Pibelks, v odgovorih na naše vprašanja ste omenili varnost oskrbe s hrano. Tukaj gre tudi za podjetništvo. Predsednik Svetovne banke je dejal, da naj bi Kitajska investirala v razvoj industrije, predvsem v Afriki in drugih državah v razvoju. Kaj pa Evropska unija ali namerava Evropska unija uspodbujati podjetništvo v državah v razvoju, recimo z namenom pridelovanja hrane, gospod Pibrks? Torej, omenil sem že trgovino za državami AKP. Gre za deset odstotkov proizvodov in to zagotovo ni dovolj. Vendar pa bi bilo potrebnih veliko investicij. Vzpostavili smo že investicijske instrumente, vendar pa je potrebno pregledati, kako ti delujejo. Strinjam se, da je potrebno podpreti investicije, ki ustvarjajo nova delovna mesta, skrbijo za dodano vrednost in tako naprej. Ne moremo iz teh držav prejemati zgolj nafte in tako naprej. Torej mislim, da je to ena izmed zelo pomembnih nalog, ki me čaka. Ogledal, tudi, ogledal si bom tudi pomoč, ki jo namenjamo za dolgoročni gospodarski razvoj teh držav. Mislim, da to sicer je ena izmed poti, V prihodnost nikakor pa ni edina pot. Vsekakor sledimo načelu, ki ste ga omenili. Omenili ste recimo prehrano. Imamo program za varnost oskrbe s hrano in mislim, da smo tukaj upravili zelo dobro delo. Osredotočili smo se predvsem na investicije, na to, da bi kmetovalci imeli možnost, da pridelajo hrano ne toliko na zagotavljanje hrane. In mislim, da je to odličen primer za to, kako moramo delovati v prihodnosti. Gospod Mičel, pod vprašanje, rad bi se zahvalil kandidatu za ta odgovor in mu zastavil še naslednje vprašanje. Sem poročevalec za instrument varne oskrbe s hrano in zaradi tega me zanima, ali se zauzemate za to, da bi podprli podjetništvo, eh, da bi uspodbudili ljudi v državah razvoju, da poskrbijo za lasno preživetje, za oskrbo s hrano. Ja, vem, da je lasništvo nad zemljo veliki ziv in vsekakor skušamo v okviru razvojnega sodelovanja podpreti tudi programe, ki ste jih omenili, vendar pa mislim, da bi morali države uspodbuditi, da rešijo ta vprašanja. Nobena država ni poskrbela za premik, kar zadeva razvoj gospodarstva, dokler ni rešila vprašanja lasništva. Recimo v Latviji smo imeli vračanje zemlišč eh, in jaz recimo nisem prijel ničesar, vendar pa je to glavni predpogoj za razvoj. To je potrebno najprej rešiti in šele potem lahko poskrbiš za pravi razvoj. Gospod Kašman, beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospa predsednica, gospod kandidat. Človekove pravice so kršene v državah v razvoju. Gre za pravice žensk, za pravice otrok. Če se ogledamo samo eh, Malavi, Burundi, tam so kršene tudi pravice homoseksualcev. Naš odbor je glasoval, da se ne bi smeli pogajati o načeljih človekovih pravic in da ne bi smeli dovoliti diskriminacije na osnovi veroizpovedi, spolne usmerjenosti, um, da ne bi smelo biti diskriminacije oseb, ki so okužene z virusom HIV in tako naprej in tako naprej. Ali se strinjate z tem načelom, ko bo šlo za revizijo sporazuma iz Kotonuja? Ja, posem se strinjam z tem načelom, ne moremo se pogajati o človekovih pravicah, kajti to so vrednote, na katerih temeli tudi Evropska unija. Ne moremo torej zanemariti pravic, ki nas krepijo. V Kajru se mi zdi, da smo se strinjali glede teh načel, tudi kar zadeva razvojno pomoč. Mogoče ni šlo za natančno formulacijo, ki ste jo sedaj omenili, ampak zelo blizu tej formulaciji smo bili. Omenili smo recimo družino v vseh oblikah, šlo je za vse pravice družin. Mislim, da je to tisto, tisti sporazum, na katerega bi se lahko vrnili, kajti ta načela je sprejela mednarodna družba, tudi države, s katerimi smo izpogajali sporazum iz Kotonuja. Pod vprašanje. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Pozdravljam to zagotovilo. Kaj pa boste dejali tistim, ki delajo v različnih kabinetih v komisiji, ki menijo, da tega ne bi smeli vključiti v revizijo sporazuma iz Kotonuje? Govorim predvsem o pravicah eh, homoseksualcev. Skušal jih bom prepričati, da je to potrebno storiti, kajti mislim, da takšen pristop nikakor ni pravi. Mi namreč verjamemo v človekove pravice in če v to verjamemo, se o tem ne moremo pogajati. O nekaterih stvarih se pač ni moč pogajati. Kaj ti, če se pogajaš o teh načelih, potem izgubiš tudi lasno verodostojnost. Gre za nas in naša načela. Ne moremo jih prodajati drugim, vendar pa jih tudi ne moremo enostavno zanemariti. Görens, Gospod Görens, beseda je vaša. Najlepša hvala gospa predsednica. Moje naslednje vprašanje se nanaša na regionalno dimenzijo. Varnostna vprašanja, trgovina, boj proti boleznim, oskrba z energijo. Regionalne dimenzije pri tem nikakor ne moremo spregledati. Naj vas spomnim, da je Louis Michel glede tega razvil pravo vizijo. Še, pra, še prav posebej, kar zadeva približevanje držav in sicer v okviru gospodarskih sporozumov. In tukaj je obstajala tudi regionalna dimenzija. Ta pa je počasi izginila. Kaj boste storili, da bo 27 držav članic in pa komisija sodelovalo na takšen način, da bomo vedno sodelovali z najprimernejšim partnerjem. Gospod Pibrks. Ja, zelo ponosen sem na delo, ki ga je upravil Louis Michel. Kajti, pogosto se zastavlja vprašanje, kdo se bo pogajal, recimo, ko gre za Gvinejo Konakri. Uh, To bo predsednik Burkine Faso, recimo enako se zgodi v primeru Zimbabve, takrat se pogaja recimo Južna Afrika. V svoji karieri komisarja za energijo sem se srečal z regionalnimi organizacijami in sicer v Zahodni Afriki in mislim, da so te organizacije zelo zrele in zelo profesionalne. Če želimo uspeti pri regionalnem sodelovanju, potem se moramo osredotočiti na sporazume o gospodarskem partnerstvu. Mislim, da je to dober instrument. Na ta način bomo lahko zagotovili regionalno sodelovanje. Vem, da ni lahko to doseči, vendar pa mislim, da moramo in da bomo uspeli. Pod vprašanje je gospod Görens. Ja, torej sporazum je o gospodarskem partnerstvu. Ti naj bi odprli regije za svetovno trgovino. To pa seveda ne izključuje, da bi s tem uspodbudili tudi trgovino znotraj določene regije. Kako boste uspodbujali regionalno sodelovanje? To je zelo pomembno za razvoj regij. Gospod Pibalks, osredotočiti se je potrebno predvsem na infrastrukturo. Namreč nimamo ustrezne infrastrukture znotraj Evropske unije. Še manj pa imajo ustrezno infrastrukturo v Afriki. Če te infrastrukture ni, potem je težko izvajati oziroma voditi trgovina. Torej, razvojna politika se mora osredotočiti predvsem na razvoj infrastrukture za industrijo, za promet in tako naprej. Potem pa je tukaj še en element. Namreč, če želimo uspeti z sporozumijo o gospodarskem partnerstvu, potem se moramo zavedati, da gre tukaj za enoten gospodarski prostor. Potrebno se je osredotočiti torej na investicije v infrastrukturo ali pa investicije v aktivno industrijo. Gospod Tenok, beseda je vaša. Gospa predsednica, gospod kandidat, Evropski razvojni sklad naj bi bil legitimen del Evropske razvojne politike, postati bi moral del Evropskega proračuna, tako da bi lahko rešili vprašanje, eh, ki se nanaša na pomankanje preglednosti oziroma nadzora nad izvajanjem tega proračuna. Kaj boste storili, da bi ta razvojni sklad vključili v proračunske postopke Evropske unije? Gospod Pibrks. Ja, povsem se strinjam z tem, da bi Evropski razvojni sklad vključili v Evropski proračun. Iz različnih razlogov. Eden izmed teh razlogov je parlamentarni nadzor, vendar pa je tukaj še veliko drugih vedikov. Poleg tega pa je tukaj potrebno zagotoviti državam AKP, da v tem postopku ne bodo ničesar izgubile. Zelo posebne odnose imamo z državami AKP. Torej, mislim, da moramo najprej prepričati naše partnerje, da bo tudi za njih dobro, če Evropski razvojni sklad postane del proračuna Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno sodelovati z državami članicami in jih prepričati, da je to dober korak tudi za države članice. Torej, mislim, da sta to dve glavni področji, na kateri se moramo osredotočiti. Sodelovati moramo z državami AKP, pa tudi z državami članicami, da jih bomo prepričali, da je to pravi korak dopolnilno vprašanje. Ja, pred božiščem je Demokratična republika Kongo zavrnila predlog komisarja De Guhta, ki je eh, nagovoril preglednost izvajanja razvojne pomoči v tej državi. Kako se bomo odzvali na takšne poteze strani držav, ki prejemajo razvojno pomoč Evropske unije? Gre za zelo resno vprašanje. Včasih se zgodi, da nekdo meni, da je tvoja trditev napačna. Upam, da sam ne bom zašel v takšno situacijo. Gre za zelo posebno situacijo. Verjamem, da moramo povedati naše resnično mnenje. Uporabiti je potrebno instrumente, ki jih imamo v sporazumu iz Kotonuja. Gre za osmi člen, torej za politično posvetovanje. Torej skušamo mobilizirati vso pogajalsko moč, ki jo imamo. Tako želimo pomagati našim partnerjem v Demokratični republiki Kongo. Želimo jih prepričati, da spremenijo svojo odločitev. Mislim, da ni dobro, da nekoga izločiš zaradi neke trditve, ki je dobro namerna torej neke izjave, ki je dobro namerna. Mislim, da komisar de Gucht ni z ničemer užalil te države. Gre za zelo zapleteno vprašanje. Vsekakor upam, da bo komisija uspela rešiti to vprašanje, še preden bom pričel z izvajanjem svojega mandata. V teku naslednjih petih, leti, petih let pa upam, da se ne bom več znašel v takšni situaciji, da ne bi mogel dobiti vizuma za vstop v neko državo, kajti to povsem uničijo odnose. In zaradi tega ne trpi država, ampak ljudje. Skušati moramo biti diplomatični, hkrati pa moramo tudi podati in sicer jasno podati naše sporočilo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Keller. Kar zadeva politično koherenco, ali Boste pregledali evropsko kmetijsko politiko in ribiško politiko in sicer glede na evropsko razvojno politiko. Ali lahko poveste, kako vidite evropski pristop in pa k razvojni politiki in pa posledice evropske razvojne politike? Hvala lepa, gospod kandidat. Kar zadeva razvoj, se lahko osredotočim in na dve smeri in na ti dve smeri se bomo tudi osredotočili. Prva stvar so reforme ko pride do izvajanja reform, bo morala moja služba vedno slediti študijam o vplivu, kot je pač to predpisano. Temu mora slediti vsak predlog in tem načelom bomo tudi sledili. Vendar pa je tukaj še drugi instrument, kjer smo obljubili bolj aktivno delovanje recimo, ko gre za varno oskrbo s hrano. Tukaj se je potrebno vprašati, kaj je potrebno storiti, da bi res dosegli razvojne cilje tisočletja. Torej, aktivni bomo na obeh straneh. Po eni strani bomo dejali ne početi tega, kajti to je nevarno, in po drugi strani počnite to, kajti to pomaga razvojni politiki. Kar zadeva pristop Evropske unije, Sem vedno bolj zmeden. Bolj berem o razvojni pomoči, bolj sem zmeden. Imamo uradno razvojno pomoč, ki je dobro definirana. Poleg tega imamo tukaj eh, tudi stalno strukturo eh, in nihče ne pravi, da ta deluje slabo. Vendar mislim, da je nekoliko najjasen ta sistem uradne pomoči plus. celotna oziroma celoten pristop Evropske unije je potrebno ponovno proučiti. Mislim, da je uradna razvojna pomoč dober projekt, uradna razvojna pomoč plus pa ne. Poleg tega mislim, da je potrebno delovati v okviru stalne strukture in so razvojno pomoč vključiti v ta instrument. če bom postal komisar za razvoj, potem se bom seveda posvetil temu vprašanju in če nekaj ne bo spadalo v uradno razvojno pomoč, bom predlagal drugačen pristop. Gospa Keller, ja, mislim, da se strinjamo, kar zadeva uradno razvoj, razvojno pomoč plus, gre za zelo vprašljivo zadevo. Kaj pa politične prednosti? Imamo pet prioritet prejšnji komisar je dejal, da se moramo osredotočiti bolj na politično agendo držav članic. Ali se strinjate s tem? Gospod Pibels, uganiti boste morali zadnji del vprašanja in govoriti na celotno vprašanje. Mislim, da smo že slišali delen odgovor, kajti izbrali smo območja, kjer je potreben aktiven odziv. Če pravilno Razumem vaše vprašanje. 12. Zmanjšanje iz 12 na 5 prioritet ne pomeni, da bomo omejili naše dejavnosti, pomeni zgolj bolj aktiven pristop. To pa ne pomeni, da ne bomo delovali tudi na drugih področjih. Hvala lepa, gospa Strifler. Ja. V letu 2008 smo imeli krizo, kar zadeva oskrbo z živili. In rečeno je bilo, da potrebujemo novo strukturo za to področje. To je zelo pomembno in to mora biti ena izmed glavnih prioritet. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi doslednost in pa usklajenost eh, politik, tako da bodo razvojni cilji res glavna prioriteta. Kaj menite o tem? Potem pa še lokalna proizvodnja. To je potrebno spodbujati predvsem na področju kmetijstva. To smo jasno definirali tudi v eh, razvojnem skladu in po drugih programih Evropske unije. Kaj menite o tem? Ja. Vsa vprašanja so zapletena. Začel bom z razvojnimi cilji tisočletja. Mislim, da je prvi cilj jasen in da moramo na vsak način uspeti. To je eden izmed stebrov strategije komisije in nadaljevali bomo z delom v tej smeri in sicer na vseh področjih, na mednarodni ravni, pa tudi v našem lastnem delu. Kar zadeva trajnostno kmetijstvo, to je del našega programa podpore nacionalni politiki in regionalni politiki. mislim, da je potrebno podpreti tako male, kakor tudi velike kmetovalce. Obima skupinama je potrebno dati možnost za uspeh. Vendar pa gre tukaj tudi za vprašanje lasništva. To je ključnega pomena, kaj ti. Vsako delo je po eni strani užitek, po drugi strani pa mora zagotoviti možnost preživetja zaradi tega mislim, da moramo kmetijstvu posvečati veliko pozornosti. Vendar pa, kot sem dejal, z instrumentom za varno skrbo s hrano smo vzpostavili dober instrument za pomoč eh, razvoju kmetijstva v državah v razvoju. Gospa Strifler, ali imate pod vprašanjem? Ja. ko gre za majhna kmetijska podjetja, dobro vemo, da je zelo pomemben tudi položaj žensk oziroma vloga žensk, še prav posebej v državah v razvoju. Kako gledate na to? Ali imate bolj natančne načrte za ta majhna podjetja? Besedo ima gospod Pibalks to vprašanje je zelo podrobno. Mislim, da v našem programu imamo tudi načrte za majhne kmetovalce. Kaj ti? Ne. Zastavljamo kriterijev za zgolj eno skupino kmetovalcev. Imamo kriterije tako za velike, kot tudi za majhne kmetovalce. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k drugemu krogu vprašanj odborov. In sicer ima najprej besedo gospod Dominik Bodis v imenu, v imenu odbora za zunanje zadeve. Najlepša hvala. Gospod kandidat za komisarja. Po sklepu, da naj bi prekinili dovoz pomoči v Gaza, je več kot milijon prebivalcev izoliranih, ni več moč zagotavljati pomoči niti iz Izraela, niti po tunelih iz Egipta. Zaradi tega je situacija v Gazi kritična in zanima me, kakšno vlogo naj bi igrala Evropska unija. Mislim, da gre tukaj bolj za humanitarno pomoč, pravi predsednica, vendar pa gre hkrati tukaj tudi za razvoj. Mislim, da je to vprašanje bolj, bolj za mojo kolegico, gospo Jelevo, ki bo odgovarjala na vprašanje jutri. Vsekakor pa Evropska komisija zagotavlja največ pomoči za Palestino. Vedno smo podpirali Palestino in želeli smo izboljšati humanitarno situacijo na tem področju. Vsekakor pa je to tudi v naši sosedski politiki, tudi tam imamo programe. Vendar pa gre, imam sam zgolj odgovornost za izvajanje nad kakovostjo izvajanja te pomoči. Torej, sem odgovoren zgolj za področja, ki zadevajo direkcijo ETKO. Ampak Mislim, da je to ključno vprašanje in da je to vprašanje, ki ga je potrebno obravnavati z vseh različnih vidikov. Nikakor ne moramo biti ravnodišni, ko gre za zaostritev humanitarne situacije. Storiti je potrebno vse, kar je v naši moči, da jo izboljšamo. Imate dopolnjeno vprašanje? Ne. Euh, Besedo sedaj dajem gospodu Žadu za mednarodno trgovino. Najlepša hvala. Prebral sem vaše pisan odgovor, dejali ste, da se, ste zadovoljni, da se sklepajo sporazumi o gospodarskem partnerstvu, ki so pravzaprav sporazumi o prosti trgovini. Uh, Eh, ker vi ne boste pristojni za slednje, bi želel vedeti, kaj lahko storite, da bi zagotovili, da se dejansko člen 208 izvaja tudi v praksi. Ali boste to sedaj uskladili svoje delo z eh, parlamentom ali z vašimi kolegi v komisiji? Gospod Pibalks. Ah, Hvala. Na srečo komisar De Gucht, ki je bil prej pristojen za razvoj, bo zdaj pristojen za trgovino, tako da um, s tem pokrijemo oba vidika tega vprašanja. Menim pa, da bi morali biti razvojni cilji vedno vključeni v naše sporazume o gospodarskem partnerstvu in pripričan sem, da bomo dobre sporozume tudi dosegli. Naj povem le to, da vse odločitve, ki se sprejmejo znotraj kolegija, so zavezujoče za vse. Vedno sem imel priložnost, da pojasnim svoje stališče in da dosežem neko spremembo, če se s čem nisem strinjal. Tako mislim, da ne bodo me pozivali k temu, da bi izvajal 280. člen, če se s tem ne bi strinjal. Prav gotovo bo komisar Deguh dovolj uh, bistr, da bo razumel pomen tega položaja, kajti zelo veliko izkušenj ima s porazumi o gospodarskem partnerstvu. Edina težava s temi sporazumi je v tem, da smo od začetka oziroma na začetku naredili več napak pri pojasnevanju tega in naredili smo več napak eh, našem, znotraj naše politike odnosov z javnosti. Te napake smo pojasnili nekoliko pozno, vendar bolje pozno kot nikoli. Mislim, da so ti sporazumi lahko nekaj, kar veča upanje za afriške države. Dopolnilno vprašanje? Da. Mislim, da morate najprej prepričati afriške države o tem, kaj ti nekatere od njih so proti evropskim predlogom za projekte tam imam zakonodajne predloge, ki so tudi del sporazumov o gospodarskem partnerstvu. Včasih so zaradi teh sporazumov afriške države še bolj ranljive zaradi gospodarske krize. Kaj boste storili glede tega, gospod Bibalks? Sprejeli smo določene ukrepe, da bi se borili proti vplivom finančne krize. Te, uh, uh, flex facilite, to, naprimer, da plačaš eh, na začetku za celoten projekt, potem tudi instrument Flex, ki obsega pol mm, milijarde evrov. To pomeni, da spremamo vse potrebne ukrepe za to, da bi se uspešno borili proti finančni krizi. Hkrati pa morajo biti te države privlačne za investicije. Problem je, da v Afriki ki ni dovolj naložb in mislim, da bomo morali se pripraviti na to, da bomo to spremembo tudi sprožili. Hvala. Zdaj pa prehajamo na dopolnilna vprašanja. Za osebe tistih poslancev oziroma za tiste poslance, ki menijo, da odgovor ni bil zadosten. Šlo je tukaj za tri člane parlamenta in prebrala jih bom na glas. Gospod Pibalks, že od tega nismo mogli prevesti. Glede sporozuma s Kolumbijo, ali boste tukaj podpirali razvojne cilje ali pa dali prioriteto trgovinskim interesom? Kot drugo, ali lahko bolj natančno poveste, kdo je pristojen za programiranje in izvajanje uh, instrumenta za razvojno eh, delovanje. In tretje vprašanje, kako boste spoštovali pravice parlamenta in tudi pristojnosti parlamenta v pripravljalnem procesu za pregled instrumenta za razvojno delovanje. Izvolite. Kar zadeva prvo točko. Vsak sklep kolegija sprememo soglasno. To pomeni, da bomo uh, tudi pri eh, prostotrgovinskem sporazumu s Kolumbijo upoštevali tudi teme razvojnega sodelovanja. Predpogoj za to je izpolnjevanje 86. člena. Stvar ni preveč zapletena, vendar pa do neke mere je. To, kar se dogaja danes, je naslednje. Imamo instrument za razvojno delovanje, ki je programiran znotraj Relexa. To pomeni, da ga bo sedaj pravzaprav prevzela služba za zunanje politično delovanje. Hkrati pa horizontalne linije, to kakšen naj bi bil vpliv tega instrumenta, je pod pristojnosti Generalnega direktorata za razvoj. To pomeni, da moramo mi pravzaprav oziroma oni prevesti pre, naše mišljenje v konkretne programe. Jaz pa bom pristojen za etko. Tako da bom na podlagi predlogov svojih služb jaz tisti, kar, ki bom odločal, kaj naj bi bilo vsebovano v razvojni pomoči. Obseg potem določita parlament in svet. Jaz pa sem pristojen potem tudi za izvanje. To pomeni, da imam povratne informacije skozi mestni pregled in končni pregled o tem, ali smo dosegli naše cilje. In tretje vaše vprašanje, prostite. Aha, torej šlo je za instrument za razvojno delovanje. Seveda sem jaz odgovoren do uh, parlamenta. Parlamentu sem na voljo 7 dni na teden, 24 ur na dan. To je moja absolutna prioriteta čim bo uh, parlament komentiral, bom tukaj in se bom odzval na vsak vaš poziv in odgovarjal na instrument za razvojno delovanje ali glede vsake posamezne države. Kajti glavna naloga je, da smo celoti pregledni in da smo dejansko odgovorni do parlamenta. In da glede tega pri meni ni dvomov. Tudi Ko sem bil komisar za energijo, sem deloval tako. Mislim, da v demokratični družbi drugače pač ne gre. Hvala. Sedaj pa imamo drugi del postopka Catch the Eye, pet minut, glede evropskega pristopa in politični tokovi in politične usmeritve za razvoj. Gospa Kretu. Hvala lepa, gospod komis kandidat. Ali bi lahko pojasnili svojo izjavo glede boja proti razdrobitvi financiranja, ki ga zagotavlja Evropska unija, dokler ne izidemo iz krize in ko gre za doseganje dolgoročnih ciljev za stabilnost, ko gre za trajnostno rast v Evropski uniji. Izvolite, gospod kandidat. Kdaj boste pripravili spisek katere mehanizme za koherentnost politik želite izvajati in kako boste v to vključili civilno družbo. Hvala. Gospa Levin. Glede koherentnosti politike omenili ste, uh, ribištvo in te ste ponovali partnerske sporazume. Ali mislite, da lahko zagotavljate sektorsko pomoč ribičem v Afriki, le če, to, če ima Evropska unija pravico ribariti v njihovih vodah? Gospod Pibalk, beseda je vaša. Včasih se to vključi, včasih ne, tako da že to je do neke vrste izziv. Gospa Kreto, glede očinkovitosti pomoči, to je velik izziv, mislim, tako globalno, kot tudi znotraj Evropske unije. Imamo agendo za delovanje iz Akre in uh, tukaj smo, to je privedlo do, izbolž, do izboljšav. Naša pomoč je bolj odgovorna, tudi bolj uh, pravočasna, bolj predvidljiva, vendar pa je seveda treba postoriti še veliko. Vsekakor bomo s to agendo o učinkovitosti pomoči znotraj Evropske unije in po svetu eh, nadaljevali. Sprejeli smo neke vrste priročnik ali modus operandi, neke vrste regulativo, čeprav to ni resnično regulativa, vendar smernice glede, kako bi okrepili agendo za učinkovitost pomoči. In mislim, da je to največji izziv, ki ga imamo znotraj Evropske unije, ko gre za razvojno politiko. Glede mestne, mestnih pregledov. To se dogaja. Čim bom eh, prevzel funkcijo, če jo bom, bo to glavna tema in parlament ponavadi poziva in eh, kliče komisarje in jaz samo na vaše eh, pozive vedno odzval. Kar zadeva civilno družbo, takoj potem, ko bom potrjen, bom navezal stike s civilno družbo, bral sem mnogo dobrega o zmogljivostih in angažiranosti civilne družbe. To za me ni nekaj novega, kaj ti eh, Na koncu sicer komisar sprejema odločitve neodvisno, vendar pa pri tem seveda posluša različna mnenja in ta so veliko krat tudi zelo kritična. Sledil sem strategiji prejšnjega komisarja in mislim, da ni napačno sodelovati, čeprav včasih dobiš zelo težka vprašanja. Glede sektorskih vprašanj, glede te teme se moram posvetovati svojim kolegom, kajti pod, sporozumi za podporo ribištvu so do neke mere posebni, kajti gre za neke prehodne ureditve. Naš interes je v osnovi, da imajo te države konkurenčno ribištvo, kajti to pomeni, da bomo kasneje mi. Uh, uh, njim lahko zagotavljali manj razvojne pomoči ali pa sploh nobene. Torej imamo veliko interesov za to, da povežemo našo pomoč s temi tipi sporazumov. Ne vem, da sploh obstaja takšna težava. Upam, da temu ni tako, kajti gre za dve ločeni zadevi. Ena stvar je, da plačamo za pravico do ribarjenja, druga tema pa je posem ločena. Gre za podporo lokalnemu ribištvu. Zakaj bi ti dve temi povezali? Ne vem, zakaj bi to bilo nujno. Seveda pa bom preveril podrobnosti, ampak mislim, da to ne bi smel biti predpogoj, da imaš to vrsten sporozum, kajti plačilo za ribiško partnerstvo je nekaj posem ločenega. To je nekaj, kar nam omogoča, da tam ribarimo in s tem zagotovimo službe za naše ribiče. Hvala. Sedaj pa prehajamo na nov krok. Besedo dobi napre, najprej gospa Kretju. 45 sekund. Sir, gospod komisar, mislim, da morate izklopiti mikrofon najprej. Rekli ste, da boste storili vse, kar eh, lahko, da gospodarska kriza ne bi vplivala na proračun, ki ga države članice namenjajo za izpolnjevanje in doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Kakšni so instrumenti, ki jih boste izkoristili za to, da bi um, prisilili države članice, da izpolnijo obljube, ki so jih dali najrevnejšim državam na svetu? Hvala. Gospod Pibalks, izvolite, beseda je vaša. Eh, situacija oziroma položaj je dokaj dober, kajti decembra so drž eh, predsedniki držav in vlad na svojem sestanku v Bruslju izredno dejali, da zaradi gospodarske krize in zaradi tega, ker vidijo, da ima ta kriza velike posledice na svetu razvoju, potrjujejo in znova potrjujejo zavezanost k pomoči. To pomeni, da le na ta način lahko dosežemo cilj nič cela sedem odstotkov BDP Evropske unije dodeljenih za razvojno pomoč do leta 2015. Vem, da bo to odvisno od finančnih ministrov in vedno jih bo moral spominjati na to, vendar pa mislim, da je to zelo dobra izhodiščna točka za opominjanje, kaj ti gre za nekaj, k čemer so se povez, uh, zavezali predsedniki državnih vlad in soglasno. Imate dopolnilno vprašanje? Da. Ali menite, da potrebujemo novo reprioritizacijo razvojnih ciljev tistočeta, kaj ti vidimo, da vseh ciljev ne bomo mogli doseči v določenem času? Gospod Pibalks? Sam v svojem prejšnjem eh, položaju nisem sodeloval s procesom Združenih narodov, ampak to, kar je bil velik dosežek, je bila deklaracija tisočletja in določitev razvojnih ciljev tisočletja. Če bi zdaj rekli, ja, da bi to lahko spisali bolje, bi bilo narobe. S tem bi izgubili vso pozornost, če bi sedaj skušali zgolj doseči novo soglasje. Po mojem mnenju, uh, so razvojni cili tisočletja sveta krava. Seveda niso popolni, vendar pa gre za nek globalni sporazum. Moramo jih ceniti in skušati jih moramo doseči. Vemo, da so pravilni in seveda v realnosti niso zelo ambiciozni. Gre za zniževanje revščine ali pa uh, zdravje ali ob, izobraževanje otrok, tudi pomoč ženskam. Vse, kar je dejansko potrebno. In torej fizična izvedba, ali je to odstotek nižja, ni bistveno. Pomembno je, da tem eh, ciljem sledimo do leta 2015 in če nam jih ne bo uspelo doseči tistega leta, potem moramo vse dokazati, da smo storili vse, kar smo lahko. Če jih bomo sedaj začeli spreminjati, jih nikoli ne bomo dosegli. <clears throat> Hvala, gospod Ivo Vajgal ima besedo. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da boste potrebovali tolmačenje, kaj ti govoril bom slovensko. Vsem jasno, gospod Pribas, kdaj eh, in kdo pravzaprav eh, daje državi etiketo eh, propadle države, failed state. Vsekakor je zaskrbljujoče, da je takšnih držav če dalje več in da so vse pravzaprav v tisti sferi, s katerimi boste vi imeli opraviti, če boste komisar v zadnjem času se pogosto opravlja o, govori o jemnu kot enemu kandidatu za to, nekaj drugih je še, ki nam povzročajo eh, skrbi in kjer se pravzaprav psi vojne in eh, nekateri mediji že vnaprej veselijo, da bo tam šlo za res. Eh, če se strinjate s to ugotovitvijo, prosim. <clears throat> Mislim, da je to zelo težko vprašanje, koga poimenujemo propadla država. Mislim, da je propadla država tista, ki ne obstaja več. Zato sam te terminologije ne bi uporabil. Pravzaprav tudi terminologije krhke države ne maram. Mislim, da je, gre za državo v krhkem položaju. Uh, komisija je izdala določena sporočila glede krhkosti in kako naj bi delovali in sodelovali z državami v krhkem položaju, kako naj bi podpirali njihov proračun in kako naj bi delovali v to vrstnih. Položajih. Nekaj izkušenj smo že zbrali, vendar pa sam Jemna ne bi imenoval propadla ali krhka država. Jemen je uh, popolnoma drugačen. Tam obstaja resnična težava, vendar moramo najti rešitev. Gre za resnično državo, ki obstaja, je realnost. To pomeni, da moramo najti način, kako se bomo spoprijeli z temo terorizma tam. In država Jemen se je odzvala, če smo pošteni. Uh, odzvali so se z operacijami in dejansko. Uh, je prišlo do posledice, da so bile zaprte nekatere ambasade, nekatera veleposlaništva. Uh, pristop, ki so ga začeli moji predhodniki, je tak, ki ga bom nadaljeval, ko gre za države v krhki situaciji. Tukaj je tvegan več in moja razprava z vašimi kolegi v odboru za nadzor proračuna bo imel veliko razprav na to temo, kajti tam so tveganja visoka in takrat me bodo pribili na križ, če bom eh, sprejel napačne, uh, napačne ukrepe. Podprašanje? Ta odgovor Hvala lepa za ta odgovor, eh, popolnoma je sprejemljiv zame. V tej dvorani smo imeli pred eh, dobrimi dvemi urami eh, razgovor z gospo eh, Ashton eh, in eh, ona ni sprejela pobude, da bi šefe misij, eh, bodoče evropske diplomatske misije, eh, da bi pri njihovem imenovanju sodeloval tudi parlament. Ali ste vi bolj pozitivni do parlamenta? Pierre Balk, s'il vous plaît. Well, it's fully responsibility of Ms. Tu gre za povsem pristojnost gospe Ashton, kajti po pogodbi gre za službo, ki podpira njo, torej v njeni zelo zapleteni vlogi. Um, je, torej, celoti jo bom podporil, kajti njen položaj dejansko izhaja iz pogodbe hvala. Sedaj pa gospod Bart Stas. Eh, Najlepša hvala, gospa komisarka, gospod kandidat. Kljub sem lepim besedam, le malo projektov razvojne pomoči dejansko poteka in se izvaja po svetu. V tistih državah. To, to je povezano z davčnimi Um, davčnimi oazami. Vendar pa, če si pogledamo Evropsko investicijsko banko, ta investira prek bank, ki delujejo v davčnih oazah. Kakšno je vaše stališče glede tega? Kako se bo tega lotila komisija? Gospod Pibalks, beseda je vaša. Mislim, da je to zelo resno vprašanje in resnično sem hvaležen za njega razvite države so se nedavno začele ukvarjati s vprašanjem davčnih oaz. Jaz, ki prihajam iz nove države članice, um, lahko povem, da smo zelo trpeli zaradi davčnih oaz, pri čemer so, je ta položaj dopuščala mednarodna skupnost. Zato vam lahko povem, da bom zelo strok v boju proti davčnim oazam. Pogledal bom, ali sedaj v naših državah delujemo bolje. K temu se trudimo, kajti uh, pritisk Evropske unije poziva eh, oziroma pritiska na nje. Ko gre za javna sredstva, moramo zagotoviti in storiti vse, da bi zagotovili, da se sredstva ne stekajo v davčne oaze. Ni dopustno, da bi podpirali davčne oaze v času, ko se pravzaprav borimo proti njim. Politična linija komisije mora biti, da skušamo odpraviti vse davčne oaze. Svetovni skupnosti ne pripomore, da te oaze obstajajo. Še vedno verjamem, da boj proti davčnim oazam pomeni bolj za boj v državah, ki so že razvite, kot pa za boj proti državam v razvoju. Če bomo v tem boju zadržani, bodo davčne oaze še naprej cvetele v največji meri bom se trudil za to, da ne bi izvedel in odobril kakršnekoli operacije, ki bi lahko, bila lahko kakorkoli povezana z davčnimi oazami. Imate podprašanje? Da, komisar oziroma kandidat za komisarja, ko pravite, da se mora tudi sama fronta tukaj boriti, to pomeni, da imate tukaj v mislih komisijo. Povedal sem vam, kaj počne Evropska investicijska banka. Predložila je poleti poročilo, na katero so se ljudje odzvali z številnimi pritožbami. In eh, pravila naj bi bila sedaj strožja. Ali ste se pripravljeni povezati s predstavniki Evropske investicijske banke, da bi preiskala, ali se boj proti temu dejansko odvija v zadostni meri? Gospod Pibalks predsednikom Majšatom sem imel zelo dobre stike v mojem prejšnjem položaju, zelo ga cenim. Mislim, da lahko tukaj dosežemo veliko in moramo biti dosledni. Sam se kakor bom. V mnogih zadevah se bo to vrnilo na to, da mora Evropska unija biti za zgled, kot je bilo tudi pri boju z, proti korupciji. Šele zdaj, ko uh, kaznujemo države uh, se, oziroma podjetja, se ta podjetja odzivajo na naše napore moramo biti dosledni. For... Besedo pa sedaj ima gospa Šniber Jastram. Uh, uh, gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja, imam vprašanja na temo dejavnosti, azijskih narodov, zlasti Kitajske v državah razvoja in rada bi vedela, kako želite zastopati interese Evropske unije v, tem, v tej konkurenci, kako želite od, obdržati vpliv in vire, kakšne možnosti vidite za koordinacijo Evropske in azijske razvojne politike in drugo vprašanje, ki mislim, da se ga še sploh nismo dotaknili in zadeva izobraževanje. Nimate več eh, časa, gospod Pibalks pa bo sedaj odgovoril na to, kar ste zastavili. Glaube, müssen die, die China nicht... Mislim, da na Kitajsko ne smemo gledati kot na konkurentko pri razvojni politiki. Biti pa moramo tukaj previdni in spremati določene posledice. Držati se moramo svojih načel, ki so pravilna. Naša glavna naloga je, da se borimo proti revščini. To pomeni stabilne države z dobro razvitim gospodarstvom in zato moramo imeti tudi človekove pravice, temeljne pravice. Mislim, da bi tudi Kitajska morala iti po skupni poti. To lahko dosežemo prek Združenih narodov ali pa tudi prek dvostranskega dialoga s Kitajsko. Mislim, da jim moramo pokazati, da imamo mi pri naši razvojni politiki prav. Kot drugo, seveda moramo razumeti potencial Kitajske, gre za svež denar tudi za infrastrukturo v Afriki in v drugih državah razvoju. Tukaj ne smemo biti sedaj arogantni, to moramo videti kot možnost. Moj predhodnik, uh, gospod Mišel, ki sem ga že večkrat omenil, je bil na kitajskem in je skušal to doseči. Jaz pa bom s tem nadaljeval, kajti Kitajska ponuja določene možnosti, hkrati pa seveda se tu zastavljajo tudi mnoga vprašanja. To pa ne pomeni, da moramo zdaj reči, da moramo biti konkurenti, da moramo konkurirati s Kitajsko. Ne. Kitajska lahko določene stvari eh, stori bolje, kot jih počne zdaj. To pa je res. Um, Hvala lepa. Imate tudi podprašanje? Ne. Prav. Merci, madame la présidente. Monsieur Pielbach, nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous entendre sur euh, les rapports entre le développement. Gospod Pielbach, zaenkrat še nismo slišali, kaj menite na povezavo med eh, razvojem in imigracijo, ki je pravzaprav velik del tega pristopa k koherentnosti politik. Moje vprašanje je jasno. Hoteli ste revizijo stroškov in zanima me, ali se bo to navezovalo tudi na migracijo, ali moramo v sporazumu in v reviziji sporazuma iz Kotnonija spremeniti karkoli z vidika migracije in če da, kaj bi to bi lahko bilo. Gospod Pibalk, z besede je vaša. najti skušamo novo formulo znotraj sporazuma iz Kotonuja, kako obravnavati in se boriti z imigracijo in s tem, kako sprejeti priseljence v naših državah. Ko gre za pogoje oziroma sporazume o ponovnem vračanju, skušamo drugače ubesediti naše misli. Seveda pa je to zelo kompleksno področje. Na eni strani imamo boj proti revščini, ki nam daje možnost za iskanje dolgoročnejše rešitve, hkrati pa moramo seveda dopustiti določene možnosti za zakonito priseljevanje. Gospod Kušner, ki se navezuje tukaj na zakonit prehod Afganis, Afganis, Afgancev v Francijo za študij, čeprav vem,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 mi lahko potrdite, da ko gre za ponovno, ponovno vračanje migrantov, da tukaj ne bi ljudi vračali v države, ki ne spoštuje človekovih pravic, naprimer v mislih imam Libijo, in tudi, da tisti migranti, ki prehajajo, ki imajo Libijo za tranzitno državo, da tam ne bodo našli svoje končne postaje. Gospod Pibalks, gospa komisarka, tukaj pravzaprav lahko povem, da je moje ime Pibalks. Vem, da ga težko izgovorite, ampak moje ime je Pibalks. Ko gre za priseljevanje, skušamo vedno upoštevati človekove pravice. In tveganja, ki se porajajo pri primerih vračanja beguncev, morda ne veljajo v vsakem primeru, ampak politika Evropske unije je, da če je kdo prisiljen vrniti se v državo izvora, ne sme pri tem tvegati tudi tega, da ga bo v tisti državi čakala neka kazen ali sankcija. Hvala. Zdaj bom dala besedo delegaciji skup, uh, skupne skupščine AKP Evropske unije. Vprašanje pa bo zastavil gospod Louis Michel, podpredsednik skupščine. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, če upoštevamo vse, kar ste povedali, mislim, da glede na to, da še niste bili potrjeni, da ste izrazili zelo jasna načela in zelo zdrave prednostne naloge. In to je seveda meni osebno tudi zelo blizu. V veliki meri se strinjam z vašimi stališči, zanima pa me vaše mnenje glede proračunske pomoči. To je tema, ki je pogosto predmet eh, kontroverznosti v tem parlamentu, sam pa to pomoč zagovarjam, kajti posem prepričan sem, da v bistvu proračunska pomoč izraža naše zaupanje partnerjem. Brez proračunske pomoči bo nemogoče pomagati takim državam, da utrdijo državo, ki temelji na vladavini prava. Gospod komisar, imate eh, besedo. Ja, hvala. Vem, da proračunska pomoč eh, predstavlja pomemben del naše razvojne pomoči in sam to podpiram. Kajti na ta način eh, države prevzemajo odgovornost Ker ti na ta način državam omogočimo, da same dosežejo svoje politične cilje. Na ta način okrepimo države same, vendar pa seveda pri tem eh, ne smemo pozabiti, da gre pravzaprav za nekakšne pogodbe o tem, kaj je potrebno narediti in zato tukaj obstajajo določena merila in na to moramo biti pozorni. Veliko je tu tudi sektorske pomoči, ponujemo pomoč za izobraževanje, za zdravstvo in eh, seveda. Eh, tudi tukaj potrebujemo prave kazalnike, prava merila potrebno je izračunati, kakšni so dejanski rezultati. Vendar pa mislim, da je to zelo dobra politika komisije, ki se je izkazala za zelo učinkovito. Eh, vedno pa sem pripravljen odzvati se na mora biti vprašanje v zvezi eh, s tem vidikom pomoči. Mislim, da eh, s to vrstno pomočjo lahko mrsikaj pridobimo, kajti če bodo te države v boljšem finančnem položaju, eh, bo to tudi nam v korist. In če se navežem na to, kar ste povedali, nikogar ne poskušamo kaznovati v. v mestnem pregledu obstaja možnost, da namerimo še več sredstev tistim državam, ki so dosegle veliko napredka. E, torej gre bolj za pristop korenčka, kot pa samo palice. In e, mislim, da to odpira zelo pozitivne možnosti za te države. Gospod Mišel, imate pod vprašanje? Ja, hvala. E, samo manjša podrobnost. Najprej, ali se strinjate, da parlamentarni nadzor bi moral potekati v okviru eh, skupščine EU AKP in pa kaj narediti eh, za to, da zagotovimo, da se prihodki iz eh, tistih držav, ki izkoriščajo naravne vire, vračajo v te države. Kaj ti ponavadi ima tisti, ki te vire izkoriščajo v mislih vse kaj drugega kot koristi lokalnega prebivalstva. Najlepša hvala. Če se najprej odzovem na prvo vprašanje, sporazumi o gospodarstvem partnerstvu. Eh, Eh, govorijo tudi o um, parlamentarnem sodelovanju. To je predvideno v samem eh, in vključeno v samo besedilo. Torej, predvidevamo parlamentarno sodelovanje, ne, da bi s tem uh, kakorkoli spodkopavali vlogo skupne uh, parlamentarne skupščine. Kar pa zadeva naravne vire, Eh, tukaj obstajajo določene pobude, naprimer pobuda za preglednost, ki se izvaja v Azerbajdžanu in v nekaterih drugih državah. In eh, potrebno je najti nek način, kako podpreti mednarodno platformo, ki bo razvila dobro metodo. Eh, predsedujoča prekinja in pravi, da je potrebno nadaljevati s programom. Zdaj prehajamo na četrti krok vprašanj in odgovorov in besedo dobiva gospod Newton Dan. Najlepša hvala, gospa predsednica, in čestitke, da se držite eh, časovnice. Eh, gospod kandidat, mislim, da je evropska zgodba razvojne pomoči zgodba o uspehu in mislim, da je potrebno na njo biti eh, ponosen in tudi Louis za mano je na njo nedvomno ponosen. Zanima me, kako lahko bolje obveščamo javnost, ki ponuja denar za to pomoč, o tem, kaj se dogaja, zato da bodo tudi oni bolj ponosni na to, kar pravzaprav počnemo. Gospod kandidat, imate besedo. Gre za kompleksno vprašanje, kaj ti pravzaprav. Eh, je tukaj potrebna boljša komunikacija v zvezi s celotno Evropo. Ker ti vsi smo prepričani, da upravljamo dobro delo, naši družinski člani tudi mislijo, da upravljamo dobro delo, ampak eh, to se vendarle nekako ne razve eh, naprej. In eh, mislim, da je bilo na področju razvojne pomoči doseženega veliko napredka, marsikaj bi lahko še izboljšali, ampak gre za pomemben prispevek na napredku človeštva. In eh, mislim, da se je potrebno tudi s eh, tovrstnimi sporočili obrniti na medije, hkrati pa. Eh, so potrebne tudi akcije, kot so naprimer predavanja v novih državah članicah. Najboljše orodje tukaj pa je nedvomno internet. Mislim, da tukaj gre za medij, ki ne pozna nacionalnih meja in zato lahko doseže odlične rezultate. Torej, vsekakor imam namen bolje eh, komunicirati eh, z ljudmi o tem, kaj se eh, uh, dogaja, kaj dosegamo z denarjem, ki ga imamo in kaj bi še lahko dosegli. In uh, eden od največjih izzivov je o tem, kako eh, posredovati te informacije in kako zagotoviti, da bodo ljudje ponosni na naše dosežke na področju razvojne politike. Ljudje morajo vedeti, da denar ni izgubljen, da imamo dobre projekte, da so države prejemnice zelo uspešne. Imate pod vprašanje, gospod Dan. Uh, E, ja, povsem se strinjam, internet je odlično orodje. E, morda bi lahko razmišljali tudi o uporabi aplikacije Twitter. V tem trenutku bi lahko e, posredovali vsem, kaj počnete in lahko bi to počeli tudi, ko potujete po svetu, gospod kandidat. No, če sem povsem iskren, nisem najbolj spremljen v prijateljstvo vrstnimi orodji, pišem svoj blog, ampak eh, najprej bi se moral pozanimati o tem, kaj pravzaprav, kako deluje Twitter in vam lahko potem odgovorim. Blog je bil zelo uspešen, ampak mi je vzel kar precej časa. Torej, nadaljeval bom s svojim blogom, ampak kar zadeva Twitter, tukaj se moram pozanimati, zakaj pravzaprav gre, ker tukaj nimam veliko izkušenj.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 bi se tukaj morale uporabljati formule, ki obstajajo za določene oblike notrnega sodelovanja, predvsem regionalno sodelovanje z najbolj oddaljenimi regijami. In zanima me, po vašem mnenju, eh, katere od eh, to vrstnih eh, politik bi lahko uporabili tudi za čezmorska območja. In pa Zanima me, kako eh, se bo to odražalo tudi v reorganizaciji vašega eh, generalnega direktorata. Eh, torej, če mi dovolite, bom odgovoril angliško. Eh, kajti, ker so kratice zelo podobne eh, pri eh, čezmorskih ozemljih, imam včasih težave in stvari mešan. Mislim pa, da je pomembno, da se ustrezno odzovemo na te odzive. Torej, še naprej bom spremljal to vprašanje. Vem, da proračun ni velik v primerjavi z drugimi. Mislim, da je šlo za 268 oziroma 286 milijonov evrov in uh, zavezan sem temu, da bomo izpolnjevali svoje zaveze tem državam, tem teritorijem. To izhaja iz naše pogodbe in uh, še naprej se bomo temu posvečali. Uh, težko pa vam bolj podrobno odgovorim, kaj ti. Učim se še in uh, kar zadeva te teritorije, moram še bolje spoznati njihove potrebe, ampak to je del naše politike in še naprej se bom posvečal tudi temu. Imate pod vprašanje? Ne. Potem pa sledi gospod Berman. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zastavim vam vprašanje v nizozemščini. Gospod Pibalks, torej financiranje, dostop do finančnih sredstev. Velik problem v razvojni politiki je dostop do finančnih sredstev za ljudi v revnih državah. Predvsem ima s tem težave ženske in eh, kmetje. Evropska bi tukaj morala. Eh, biti bolj ambiciozna in ponujati dodatne vire financiranja z mikrokrediti in podobno. Kakšno je vaše stališče in kaj tukaj načrtujete, gospod kandidat? Torej, eh, vprašanja žensk in kmetovalcev so eh, na vrhu moje prednostne listice in zdaj v okviru mestne ocene se lahko temu posvetimo in se vprašamo, kaj je mogoče storiti. Pri številnih instrumentih imamo manjše projekte na tem področju in vprašati se moramo, kako lahko okrepimo to razsežnost. Ne moram vam podati podrobnega odgovora o tem, kaj konkretno lahko storimo, ampak vsekakor so to prednostna vprašanja pod vprašanje. Ja, e, dokler ni urejeno financiranje iz lastnih sredstev in to bo še trajalo, bomo morali nadaljevati s financiranjem zdravstvenih sistemov. Sklad za, cepivo, za cepiva, e, sklad za boj proti virusu HIV. E, kakšni so tukaj načrti Evropske unije? Eh, gospod kandidat. Še naprej bomo financirali globalni sklad za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji. Mislim, da je to eh, zelo dobro in da bomo to počeli še naprej. Vedno eh, se postavlja vprašanje, ali nameniti pomoč, posredno ali neposredno. Um, mislim, da je tukaj večja dodana vrednost v tem, da um, namenjamo sredstva mednarodnemu skladu in mislim, da smo um, dobro priznani kot donatori in mislim, da tudi ti skladi zelo um, pregledno delujejo. In uh, sploh, kar zadeva te sklade, lahko povem samo pozitivne stvari in nimam nobenega namena spreminjati te politike. Gospod Svensson, najlepša hvala. Moje vprašanje se navezuje na vprašanje enega od predhodnikov in sicer gre za regije, kjer je več kot polovica uh, ljudi okuženih z virusom HIV. Uh, Eh, težko bomo dosegli napredek v Afriki, če ne bomo zavezani boju proti HIV-u in AIDS-u. V nekaterih regijah se porajajo zelo um, čudna stališča, zelo čudni pogledi na uh, pomen tega problema in ne vem, ali ni zdaj čas, da uh, Evropska unija uh, vzame stvari v svoje roke in uh, ukrene nekaj, kar zadeva HIV in AIDS. Uh, nekaj, kar bo drugačno od tistega, kar smo počeli do sedaj. Gospod kandidat, imate besedo. Uh, prepričan sem, da smo dosegli nekaj napredka v boju proti HIV-u in AIDS-u. Mislim, da so naši programi doživeli pozitiven odziv, včasih tudi na račun eh, Evropskega računskega sodišča, ki potem pravi, da smo temu namenili preveč denarja, ampak veliko sredstva smo namenili tudi preprečevanju te bolezni in eh, tukaj napredujemo in se temu posvečamo še naprej. Mislim, da se je potrebno posvetiti tistim ljudem, ki so že zboleli. Veliko je potrebno narediti na področju preprečevanja in pa tudi izobraževanja. Torej, tukaj poskušamo delovati čim bolj horizontalno. Prepričam pa sem, da je potrebno še nadaljevati s politikami, ki jih imamo. Ne vidim potrebe po kakšnem korenitem preobratu. Osredotočiti se moramo na pomembna vprašanja, kot smo to počeli do zdaj, morda je potrebno prilagoditi nekatere podrobnosti, ampak nič več kot to. Pod vprašanje. Hvala za odgovor. Kar nekaj organizacije, ki spremajo zelo konkretne korake v boju proti tej bolezni in zanima me, ali ste pripravljeni podpreti to vrstne idealistične organizacije, ki se ukvarjajo s tem delom. 30 sekund imate, gospod Pibalk, za odgovor. Um, Marsikaj se dogaja na tem področju. Mislim, da organizacije opravljajo odlično delo v zelo težavnem položaju. Ehm, spremljam njihovo delo in pripravljen sem jim tudi nameniti podporo, dokler bo to seveda v skladu z našimi finančnimi okviri. Ta, pravila so taka, kot so in tega seveda ne smemo uh, Eh, prekoračiti, kajti sicer bi me odbor za proračunski nadzor živega raztrgal in eh, to je pravzaprav tudi edini eh, razlog, zakaj smo tukaj omejeni, sicer pa zelo podpiramo to delo in bomo to počeli še naprej. Najlepša hvala, gospod Nojser ima besedo. Ja, spoštovani gospod Pibalks, mislim, da ni slabost za Evropo, če bomo zdaj dobili komisarja za razvoj, ki je bil prej pristojen za energetiko, vsi razvojni cilji, ki se jih lotevamo, brez dobre oskrbe z energijo niso mogoči, kar zdiva podnebne spremembe, eh, se zato sprašujem, kako bi v državah v razvoju lahko bolje spodbudili alternativne in obnuljive vire energije. Gospod Pibalk, smate besedo. Ja, s tem delom sem že začel kot uh, komisar za energetiko. Eh, poskušal sem spodbuditi čim več zanimanja za obnovljive vire energije v tem delu sveta, kajti to omogoča decentralizacijo. Zdaj pa imamo v rokah tudi dobro eh, tehnologijo za naprimer sončno energijo, ne samo uh, fotocelice. E, zelo koristne pa so tudi veterne turbine in zato mislim, da moramo dati več podpore to vrstim projektom, kajti brez energetske oskrbe e, Afrika in e, druge, druga območja, kjer se nahajajo države v razvoju, ne morejo napredovati. Fosilni viri energije so vedno dražji, gradna elektrarn eh, na premog, na plin in tako dalje je zelo draga in se ne izplača in tukaj eh, se odpirajo številne priložnosti in zato eh, si prizadevam za to, da bi investirali čim več. Države potrebujejo to energijo in to je nedvomno področje, na katerega moramo vlagati. In to je uh, nekakšna niša, kjer se lahko Evropa uveljavi. Eh, Kitajci, na primer, veliko eh, vlagajo v nove ceste. Naša nalaga, naloga pa je, da poskrbimo za energetske vire in energetska omrežja. Gospod Teokarus ima besedo. Hvala, predsednica. Eh, gospod Pigas, eh, ne bi bila presenečena, če bi mi odgovorili kar grško, ampak vseeno bom zastavila vprašanje v angliščini. Za razničevanje cilja UZN in eh, za pomoč državam v podsakarski Afriki ali boste kot komisar poskrbeli za to, da bo komisija še naprej podpirala globalni sklad za boj proti AIDS-u in globalni sklad za cepiva ter druge pobude, ki delujejo na področju razvoja medicinske infrastrukture v podsaharski Afriki. Hvala. Gospod kandidat, imate besedo. No, z grščino vas ne morem presenetiti, bil sem v Grčiji, ampak to vse to mi je španska vas in eh, niti črk ne prepoznam, torej ni nobene možnosti, da bi vam odgovoril eh, grško in eh, hvala za to, da ste zastavili vprašanje v angliščini. Eh, tolmačenjem je včasih težko, ker poslušam in eh, izhodiščno besedilo in prevod in včasih stvari težko razumem. Ja, medicinska oskrba je ena od prednostnih nalog komisije in zato zdravje vedno uvrščamo zelo visoko na dnevnem redu podpiramo naprimer ne samo globalne sklade, ampak tudi lastne programe, naprimer eh, kar zadeva Afriko, eh, podpiramo projekte tako imenovane telemedicine, eh, torej medicine na razdaljo, ki omogoča pomoč zdravnikom, ki so na terenu. Eh, Mrzikaj počnemo torej, za eh, izboljšanje zdravstva v Afriki in seveda je to tudi del razvojnih ciljev tisočletja in s to vrstno politiko bomo nadaljevali in to vam lahko torej na tej točki ponovno potrdim. Naknadno vprašanje, dodatno vprašanje, kakšna bo vaša politika za to, da bi preprečili beg možganov iz podsaharske Afrike in ali boste podprli povečanje sredstev za uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015. Gospod kandidat, edini način, kako se lahko izognemo begu možganov, je, da uresničimo razvojne cilje tisočletja, kajti če eh, se razmere za življenje v državah ne bodo izboljšale, bodo ljudje poskušali eh, zbežati, sploh če se jim bo kje drugje obetala, eh, obetalo delo. Eh, torej, eh, podobne težave se pojavljajo tudi druge, ne samo v državah v razvoju, tudi v moji državi, naprimer. In jaz vedno upam, da če se razmere izboljšajo, da se tudi ljudje vrnejo, kajti mislim, da je tvoja država najboljši kraj, kjer lahko živiš, če so izmere, razmere ustrezne. In eh, to je najboljši način, torej. Hvala, zdaj pa bomo dali besedo predstavniku druge delegacije. E, to je delegacija za odnose s panafriškim e, parlamentom, ki jo zastopa gospod Galer. Najlepša hvala, gospod kandidat. E, uresničevanje strategije za Afriko je ključna točka za nas v sodelovanju s panafriškim parlamentom. Poznate akcijski načrt in težave pri uresničevanju zanima me v kakšno smer se bo naprej razvijalo to sodelovanje, zato da bomo prišli do konkretnih rezultatov in pa domnevam, da e, boste tudi na tem področju e, pokazali svojo pripravljenost za sodelovanje s parlamentom, da boste torej se udeleževali tudi eh, skupnih eh, parlamentarnih zasedanj in podobnih srečanj. Gospod kandidat, imate besedo. Ja, eh, seveda se eh, odpira določeno tveganje, ampak eh, ja, načeloma nameravam še naprej podpirati sodelovanje s panafriškim parlamentom in vsekako je pomembno spodbujati parlamentarno demokracijo čemu nameniti več pod, pozornosti. Mislim, da je strategija dobro zasnovana v tem smislu, da imamo osem strateških partnerstv in uh, to moramo še naprej zasledovati. Um, za me je seveda zelo pomembno energetsko partnerstvo in uh, na tem področju smo že dobro sodelovali z Afriško unijo, ampak uh, podobno velja, je potrebno narediti tudi na drugih področjih. Eh, dve leti zdaj poteka uresničevanje in največja težava je v tem, da nimamo enotnega finančnega vira in da moramo imati denar z posameznih drugih področjih in to je eh, na nek način nekoliko eh, sramotno. Ampak vendarle, delati moramo naprej in Eh, bliža se že tretji evropsko-afriški vrh in uh, upam, da bomo uh, uspeli vzpostaviti določene ključne projekte, naprimer na področju energetike, uh, preprečevanja podnebnih sprememb in tako dalje. V tem trenutku pa mislim, da moramo še naprej ustrajati pri zasnovani strategiji for a follow-up question. Ja, eh. Nekaj sekund, če imate za naknadno vprašanje. Ja, Torej imamo večtirni pristop eh, s prazumi skotonuja, potem imamo afriško strategijo, eh, instrument za razvojno sodelovanje in tako dalje. Ali vidite možnost, da bi v prihodnje te različne ravni poenotili za to, da bomo imeli denarna volja za projekte in da bodo tudi institucije združljive? Ali vidite to kot eh, možnost za prihodnost? Gospod kandidat, ja, to je zelo zapleteno vprašanje kaj ti uh, eh, sodelovanje z AKP je pravzaprav um, pobuda teh držav, samo one lahko to spremenijo, one same so se odločili in zato bo to vprašanje kot tako, uh, zato bo to, uh, ta sporozum kot tak uh, ostal. Uh, ampak dvomim, da uh, bo prišlo do poenotenja, kar zadeva Afriko. Uh, Hvala, zdaj bomo začeli s petim krogom vprašanj in odgovorov in besedo dobi gospod Sasoli. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod kandidat. Veliko je bilo zastavljenih vprašanj, veliko odgovorov ste podali in zato se vam zahvaljujem. Razvoj in sodelovanje, razvoj je pomemben del naše zunanje politike in zato bi vam, bi vam rad zastavil politično vprašanje. Zanima me, katere so slabosti Evropske unije, na katere se bo potrebno osredotočiti glede na vaše izkušnje. Gospod kandidat. Torej, veliko je slabosti. Mislim, da je naša največja slabost in to sem omenil že v svojem uvodu, da imamo včasih 28 politik, 27 politik držav članic in eno politiko komisije. Naredili smo nekaj korakov naprej, kar zadeva učinkovito zagotavljanje pomoči, vendar pa je potrebno storiti še več. Ko se pogovarjamo z državami članicami, se ponavadi strinjajo, da je potrebna večja usklajenost, ampak potem, ko razpravljamo o konkretnih načrtih, vse države članice izpostavljajo svoje prioritete. Pri izvajanju smo eh, torej pogosto preveč sebični. Enako velja tudi za mednarodna vprašanja. Pri mednarodnih pogajanjih pogosto nismo dovolj prožni. Imamo skupno stališče 27 držav članic. S tem stališčem se strinja parlament, predlog je podala komisija, vendar pa, ko gre za večstranska pogajanja, se pogosto zgodi, da so ta bolj dinamična in zato bi morali biti bolj prožni. Lizbonska pogodba je zagotovila predsednika sveta in pa tudi predstavnico visoko predstavnico, ki je odgovorna za zunanje odnose in to nam bo omogočilo, da bomo bolj odgovorni in bolj prožni. Mislim pa, da je potrebno še vedno vzpostaviti dobre odnose med političnimi potrebami in pa našimi finančnimi zmožnostmi. Včasih namreč predolgo traja, da pride do dejanskega izvajanja službe komisije. Si, zadevajo, si prizadevajo na razvojnih projektih, vendar pa smo še zmeraj počasnejši od recimo naših švedskih kolegov. Zato se je potrebno vprašati, kako bi lahko poskrbeli za hitrejše izvajanje. Pod vprašanje, gospod kandidat, voda. Voda je vir nesoglasi. Vemo, da se situacija še zaostruje. Ali bo to ena izmed vaših prioritet? Gospod kandidat. Ja, vsekakor voda predstavlja veliko izzivov. Če bo prišlo do pomankanja vode, bo veliko požarov in tako sta povezana energija in voda. O tem moramo vsekako razmišljati. Potem, če si ogledamo centralno Azijo, prihaja do nasprotovanja med državami, ki so eh, v goratem območju in med državami z juga. Torej, potrebno je poskrbeti za ustrezno politiko. Vsekakor pa je voda ravno tako velik izjiv kot energija. Gospod Preda ima besedo. Hvala lepa. Gospa predsednica, tukaj sem. V vprašalniku, ki vam ga je poslal parlament, je bilo tudi vprašanje, o najpomembnejših zakonodajnih pobudah in dejali ste oziroma zapisali ste, da je za vas prioriteta revizija sporozuma iz Kotonuja in na to se nanaša tudi moje vprašanje. Kaj pričakujete od pogajanj, ki bodo vodila k drugi reviziji sporozuma iz Kotonuja? Ali lahko izpostavite predvsem politično dimenzijo tega sporozuma. Kaj menite o politični dimenziji sporozuma iz Kotonuja? Hvala lepa, gospod kandidat. Sporozum iz Kotonuja bo veljal do leta 2020. Revizija oziroma druga revizija sporozuma iz Kotonuja daje možnost za modernizacijo in zato, da poskrbimo za bolj natančno obravnavanje priseljevanja, trgovine in tako naprej. To pomeni, da bomo na ta način imeli pravo partnerstvo z državami AKP-ja, zato si prizadevamo, vendar pa delo nekakor ne bo lahko, kajti postavlja se veliko vprašanj na obeh straneh eh, pogajalske mize, torej tako pri nas, kakor tudi pri državah AKP. Upamo, da bomo sporazum pripravili nekje do sredi leta 2010 in parlament mora tudi podpreti ta sporazum, zato upam, da bo zadovoljen z rezultatom naših pogajanj. Kot sem dejal, trenutno pogajanja potekajo in naslednjih šest mesecev nikakor ne bo lahkih. Kar zadeva sporazum iz Kotonuja, naj povdarim, da gre za pomemben element eh, razvojnega sodelovanja, kaj te gre za sporazum ki eh, pokriva veliko različnih področji. Poleg tega je prišlo na osnovi tega sporazuma tudi do številnih izboljšav. Mislim, da potrebujemo revizijo po letu 2020, vendar pa gre tukaj tudi za odnos z državami AKP. Dopolnjeno vprašanje ne. Potem ima besedo gospod Tirolja. gospod komisar. Sporozumi o gospodarskem sodelovanju. To je pomembna politika za Evropsko unijo, vendar pa izvajanje nažalost ni dosledno. to je prej slabost pri vključevanju v različne forume, kar zadeva čezmorska območja. Tukaj je potrebno tudi sodelovanje z komisarjem za regionalno sodelovanje. Predsednica je prekinila govorca, gospod Pibalks. Ja, to vprašanje je zelo zapleteno. Z temi državami imamo sporozume o gospodarskem sodelovanju in mislim, da sta obe strani zadovoljni z sporozumom. Ko pa gre za čezmorska območja, je potrebna predvsem regionalna politika. Mi imamo lastno politiko in vsekakor je potrebno poskrbeti za usklajenost med različnimi politikami. Gre za to, da so te politike različne, tudi kar zadeva njihovo kakovost. Vsekakor imate prav, ko pravite, da je v Karibih in podobnih območjih težko najti rešitve za izboljšanje situacije. Gospod Kačmarek pa lahko zastavi dve vprašanji. Nadomešča namreč tudi gospoda Mičela. Gospa predsednica, gospod kandidat, gospod Mičel je želel zastaviti vprašanje o razvojni pomoči. Pogovarjali smo se z gospodom de Guhtom in sicer o isti temi in dejal je, da moramo imenovati države, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Dejali ste tudi, da moramo biti strogi tudi do držav, ki ne izpolnjujejo svojih zavez. To, da kako lahko za to poskrbimo, to je pravo vprašanje. Kako lahko prepličamo tiste države, ki obveznosti ne izpolnjujejo, da to morajo storiti. Torej, vem, da ni lahko imenovati oziroma izpostavljati posameznih držav in tega tudi ne želim početi. Vendar pa države članice včasih želijo zelo jasno stališče komisije, kajti pojavlja se tudi veliko izzivov in ni rečeno, da ti izzivi nasprotujejo razvojni pomoči. Vendar pa se je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kako določene odločitve predstaviti eh, volilnemu telesu. In zato države članice pogosto rečejo, ja, to je naročila komisija. Torej, ne, ne bi želel izpostavljati posameznih držav. Sem pa zaskrbljen, kajti vem, da takšnih projektov ni lahko izvesti, kajti veliko izzivov se pojavlja tudi doma. Torej, bomo temu področju zelo natančno sledili. Poskrbeli bomo za to, da bodo države dosegle resnične rezultate, približuje se pregled eh, politike in imeli bomo celo srečanje na visoki ravni v okviru Združenih narodov v septembra. Države članice bodo morale obnoviti svoje zaveze in imamo tudi ustrezen sistem, da te države prepričamo, da cilje tudi uresničijo. Namreč ti cilji so pomembni, obljube smo že sprejeli in sedaj ne moremo odstopiti od njih. Vendar pa mislim, da ne bi bilo dobro, če bi izpostavljali oziroma navajali posamezne države kot črne ovce. Gre preprosto za to, da izpolnemo naše obljube. Kar pa zadeva obnovljivo energijo, tukaj imamo cilje Evropske unije. Predsednica je prekinila kandidata. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Gospoda kandidata bi rad vprašal naslednje. Glede na to, da ne izpolnjujemo vseh zavez, bi morali spremeniti pravila in poskrbeti za drugačne kriterije. Vendar pa je težava pri tem, eh, da tudi teh eh, kriterijev ne bomo izpolnili. Ali boste torej ustrajali pri cilju nič cela sedem odstotkov? Naj le ponovim, eh, predsednik vlad in držav so se zavezali, da bodo izpolnili cilj nič cela sedem. Kako lahko torej komisija zastavi nižji cilj? Nič cela sedem odstotkov je sprejeta zaveza, torej poti nazaj ni. Gospod Kačmarek, beseda je vaša. imamo skupine držav, kot recimo v osrednji in vzhodni Evropi, ki so se v zadnjih 20 letih precej spremenile. Mogoče bi lahko bile izkušnje teh držav koristne tudi za države v razvoju, kajti mi smo pravzaprav šli skozi ta postopek in na koncu smo bili uspešni. Mogoče bi bile naše izkušnje koristne za države v razvoju. Ja, na vsak način imate prav mislim, da bi lahko bile nekatere izkušnje zelo koristne za države v razvoju. Spremembe niso nikoli lahke, težko je izvajati reforme. Vendar pa reforme prinesejo dobre rezultate. In izkušnje iz novih držav članic bi vsekakor lahko bile koristne. Vendar pa mislim, da ko več novih držav sodeluje pri razvojni pomoči, se ta tudi krepi. Recimo, ko gre za Kongo ali pa Angolo, te države tudi nimajo kolonialne preteklosti, kar je vsekakor prednost. Boriti se moramo proti revščini, kajti to je pomembno tudi za nas. Revščina predstavlja veliko nevarnost, če ne že ne za nas, pa za naše otroke. Torej mislim, da bi lahko izkušnje, ki smo jih zbrali v novih državah, bile koristne tudi za države v razvoju, vendar pa izkušenj se seveda ne da kopirati. In države v razvoju imajo seveda drugačen zgodovinski razvoj. Torej, ne moramo teh izkušenj enostavno prenesti v te države, vendar pa lahko uporabimo elemente teh izkušenj. Nobenega dopolnilnega vprašanja. Dobro. Sedaj pa tretji krok postopka Catch the Eye. Pritegnite pozornost predsednice. Tema pa je Služba Evropske unije za zunanje politično delovanje. Gospod Mitchell. Newton. Ne, gospod Newton, beseda je vaša. Čisto preprosto vprašanje. Gospod kandidat, najbrž ste tako utrujeni kot mi v tem trenutku. Toda, zanima me, česa se najbolj bojite? Kaj bi res lahko šlo narobe v naslednjih petih letih? Monsieur Berman. Well, what I, I, I would, would say... Po mojem se z največjim tveganjem sooča Kati Ashton, kaj ti vzpostaviti mora službo za zunanje politično delovanje, ki bo tudi dejansko delovala, ki jo bo podpira Evropski parlament, ki jo bodo podpirali države članice in pa tudi partnerji izven Evropske unije. In to je zelo občutljiva naloga napake niso dovoljene, kaj ti napake so lahko usodne, kaj ti lahko se zgodi, da bomo imeli zgolj predstavništvo komisije z drugim imenom. To se ne sme zgoditi, zato mislim, da je to največji izziv in kaj ti želim vse dobro pri njenem delu. Gospod Berman, beseda je vaša. Pri predstavitvi Cathy Ashton nisem razumel, kdo bo odgovoren za eh, financiranje instrumenta za razvojno pomoč, ali ste lahko nekoliko bolj natančni. To je politika, ki še nastaja, bi rekel. Vendar pa sem v tem trenutku sam odgovoren za načrtovanje na splošno. potem pa sem konkretno odgovoren za razvojni sklad, medtem ko bo Keti odgovorna za financiranje instrumenta za razvojno pomoč. Vendar pa, kot sem dejal, ta politika se še razvija in še razvijamo tudi službo za zunanje politično delovanje, tako da moramo poskrbeti za vzpostavitev najboljšega možnega sodelovanja med eh, to službo in pa mojo službo. Gospod Cashman. Hvala lepa, kandidat. Gre tudi za željo po moči eh, z strani različnih eh, direkcij in eh, zato me zanima, kako boste poskrbeli za to, da ne bo prišlo do razvodenitve razvoja. Rada bi nadaljevala z vprašanjem gospoda Bermana. Dejali ste, da bo gospa Eštonova odgovorna za načrtovanje instrumenta za razvojno pomoč. Mislim, da je čas, da bi povezali ta instrument z razvojnim skladom, kajti gre za razvojno pomoč, gre za iste cilje, za ista načela. Ali ste to bitko že izgubili? Gospod Pibelks. Nisem še komisar za razvoj, tako da še nisem mogel ne izgubiti bitke, ne je dobiti vendar pa mislim, da je potrebno na to gledati z obeh vidikov. Kajti, če bi bil odgovoren za vse, potem eh, bi potreboval poseben zemljevid eh, in tudi Keti bi potrebovala takšen zemljevid, kajti ta področja pokrivajo vse države. Mislim, da je najboljši način, da se s tem soočimo ta, da razdelimo odgovornosti in da si razdelimo tudi načrtovanje programa. Sam sem tudi član kolegija in ne glede na to, kakšen program bo sprejet, ta bo sprejet v sodelovanju z Kathy Ashton. Če bom jaz odgovoren za programiranje, potem bo v odločitev vključena tudi Cathy Ashton, torej gre za skupno delo. In ne bi, biti, ne bi se smeli bati, da bomo izgubili razvojno sodelovanje, ne bomo ga izgubili. Izgubili ga bomo le, če bi se leta 2013 zgodilo, namreč ko se bo razpravljalo o novi eh, proračunski pobudi, da bi bila oba instrumenta še naprej razdeljena. To je največje tveganje, ampak razdor med mano in Keti, to ni nobena bojazen. Gospod Mičel, beseda je vaša. Jasno se je pokazalo in sicer v naših vprašanjih da smo precej zaskrbljeni in sicer na vseh stranih Evropskega parlamenta. Ko gre nek ameriški kongresnik v tujino, ima pomoč Evro ameriškega veleposlaništva. Ali lahko torej Sedaj upamo, da bo služba za zunanje politično delovanje podpirala poslance na podoben način, ko bomo obiskali tujino. Gospod kandidat. Lahko vam zagotovim, da politika razvojnega sodelovanja ne bo trpela zaradi ustanovitve službe za zunanje politično delovanje. Zgolj okrepila se bo, postala bo bolj dosledna in eh, tudi močnejša. Šlo bo za enoten glas Evropske unije, kar pa zadeva obliko službe za zunanje politično delovanje. O tem se bo potrebno še odločiti in Katie pripravlja načrte. Pozno spomladi jih bo predstavila in mislim, da bo to dober odgovor na vsa vprašanja, ki jih v tem trenutku zastavljate. Vendar pa je v vseh dokumentih jasno zapisano, da se ne bomo odmaknili od ciljev razvojne pomoči. To je zapisano tudi v eh, pismu gospoda Barosa. Mislim, da bo lahko izvajanje razvojne politike zgolj boljše in bolj usklajeno. Bojim, borim se za načela in mislim, da bo Evropska unija močnejša in da bomo na ta način vsi veliko pridobili. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom za zastavljena vprašanja in gospodu Pibalksu za njegove odgovore. Kot je bilo rečeno ob začetku predstavitve, bi sedaj rada vprašala kandidata za komisarja, če želi podati kratek zaključek, največ pet minut. Spoštovani poslanci, rad bi vas povabil, da si nadenete slušalke, kajti izkoristil bom to priložnost, da spregovorim v svojem maternem jeziku.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 prašu iespēju būt un diskutēt kopā ar jums. Avant de lever la séance, je rappelle au coordinateur qu'une réunion d'évaluation. zaključimo z to sejo, bi rada koordinatorje opozorila, da bomo imeli ob 20